kolegice in kolegi prosim da se usedete na voljo imamo omejen čas zato moramo začeti tako kot je bilo predvideno tudi vse fotografe in novinarje prosim da se umaknejo zato ker bi želel začeti z našim delom. Dovolite mi, da izrazim dobrodošljico gospe Ashton. Upam, da bo to srečanje izkoristila ne samo zato, da jo bolje spoznamo, temveč, da nam bo predstavila tudi glavne smernice, ki si jih je začrtala na političnem področju. Prav tako si želim, da bi ob tem drugem srečanju, ki bo trajalo tri ure, imeli možnost izmenjati mnenje. Mislim, da je to zelo pomemben dogodek, simboličen dogodek. Namreč, da je prav gospa Ashton tista, ki bo začela oziroma otvorila krok zaslišan komisarjev. Ona bo namreč prevzela novo funkcijo v Evropski uniji. Lizbonska pogodba je namreč vnesla tudi dve novi funkciji, tako da bo gospa Ashton podpredsednica komisije in tudi visoka predstavnica Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Preden pa dam besedo kolegici Ashton, bi rad opomnil vse ostale kolegice in kolege, kakšna so pravila na današnjem zaslišanju. Danes bomo zelo strogi, zato ker bomo morali biti strogi, ne zato ker bi si sam tako želel. Vsak bo moral strogo spoštovati dodeljen čas za govor, z delom pa moramo obvezno zaključiti ob 16. uri. Najprej bomo imeli prvi krok vprašanj, takrat bodo dobili besedo koordinatorji vsak bo imel možnost zastaviti eno vprašanje, gospa Ešten bo na to vprašanje odgovorila in vsak posameznik bo potem dobil tudi možnost za repliko. Za vse pa velja pravilo, ki ga bom res zelo strogo izvajal. In sicer na voljo imate eno minuto za to, da zastavite eno samo vprašanje. Lepo vas prosim. da zastavite eno samo vprašanje, sicer vas bo moral prekiniti. Gospa Ashton ima na voljo omejen čas za odgovor, zato vas res prosim, da se omejite na eno vprašanje, da to vprašanje zastavite na jasen način. Že sedaj se vam zahvaljujem za sodelovanje pri tem zelo intenzivnem delu. Besedo pa kar predajem gospe Ashton da vam poda uvodni nagovor. In sicer ima na voljo 10 minut, izvolite. President, members, I'm... Predsednik, spoštovani poslanci, veselim je, da sem lahko danes popovdne za vami in da lahko z vami razpravljam o tem, kako bom delovala kot prva visoka predstavnica Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, in kot podpredsednica komisije, torej prva z dvojno funkcijo. Kakor veste, zelo cenim to hišo. Tesno sodelovanje z Evropskim parlamentom bo ključni del mojih odgovornosti. Lizbonska pogodba je sedaj v veljavi in zato je to trenutek ogromnih priložnosti. To obljublja veliko državljanom Evropske unije, in tudi poslancem Evropskega parlamenta. Obljublja bolj demokratično unijo, bolj učinkovito unijo, ki bo prinesla veliko rezultatov na področjih, ki so najbolj pomembni za državljane, tudi na gospodarstvu. In prav tako ponuja bolj kredibilno vlogo Evropske unije v svetu, ki se hitro spreminja. E, pojavljajo se nove krize vsak dan in zato moramo zagotoviti, da bo naš odziv pravočasen. Namenoma pravim mi, kajti to je skupna evropska odgovornost. Kako številni izmed vas sem prepričana, da obstaja jasno poslanstvo v Evropski uniji in po vsem svetu. Gre za večji evropski angažma. Moramo spodbujati mir, zaščititi ranljive, moramo se boriti proti revščini in se odzvati na izzive današnjega časa. Moramo se odzvati na to poslanstvo. Moramo kombinirati vodstvo in partnerstvo, moramo braniti naše vrednote in ščititi naše interese. Prisluhniti moramo partnerjem in zagotoviti, da ko govorimo, da smo tudi slišani. In ravno to želim doseči. Za pomočjo vseh vas v Evropskem parlamentu in tudi v sodelovanju z predsednikom Barozom ter drugimi iz kolegija komisarjev ter seveda za ministri iz Sveta za zunanje zadeve ter seveda z predsednikom Sveta Evropske unije. Vem, da moja vloga prinaša velike odgovornosti in vemo, da rezultati ne pridejo sami od seboj oziroma samo skozi to, da izražamo svoja stališča. Izhajajo iz izbir, ki jih. Um, za katere se odločimo in iz naših dejanj. Zato smo dolžni državljanom in drugim, ki se obračajo na Evropsko unijo za pomoč, da torej se odzovemo ustrezno našim odgovornostim. Moja glavna prioriteta bo sestava učinkovite službe za zunanje delovanje. To ne bo samo administrativno delovanje, to je enkratna priložnost, izgradimo nekaj, kar združuje vse elemente našega angažmaja, političnega, gospodarskega in vojaškega. Na ta način bomo lahko izvajali enovito strategijo. To je moja vizija. Moramo ustvariti nekaj, kar bo predstavljalo dodano vredno za naše državljane. To, kar torej eh, že sedaj eh, počnemo in moramo ponuditi takšno službo, da bomo ne evropskim partnerjem zanesljiv partner. Zato se morajo prizadevati države članice, sekretarjat sveta, komisija in vsi ostali. Delo se je začelo in eh, sama želim pospešiti priprave, tako da bom lahko predstavila predlog, ki bo dovoljeval odločitev sveta v aprilu. V vsem tem bo Evropski parlament odigral pomembno ulogo. Poslanci so že veliko prispevali in veselim se tesnega sodelovanja z vami skozi vs proces. Medtem, ko ustvarjamo službo za zonanje delovanje, moramo se soočati tudi z eh, neposrednimi izzivi. Moramo biti učinkoviti tako na globalni ravni, kakor tudi v našem neposrednem sosedstvu kjer moramo prevzeti vodilno vlogo. Kot eh, predsednica sveta za zunanje zadeve bom eh, skušala zagotoviti, da bomo izpolnili ta pričakovanja. Afganistan, Pakistan, Iran, Bližnji vzhod, Somalija, Jemen, to so samo ene izmed naših glavnih prioritet. Udeležila sem se že ministerskega srečanja NATO o Afganistanu in takrat sem se tudi srečala z eh, gospodom Rasmussenom, generalnim sekretarjem NATO moramo delovati pragmatično, tako da bomo lahko imeli učinkovito partnerstvo med EU in NATO. V kratkem bom potovala tudi v Washington, kjer bom z Hillary Clinton razpravljala o naših strategijah za soočanjem z globalnimi izzivi in upam, da bom obiskala tudi Moskvo in pa Peking. Kar se tiče bližnjega vzhoda, jutri se bom srečala z senatorjem Mitchellem in Tonijem Blairom in kmalo bom tudi sama odpotovala v to regijo. Potem, kar se tiče Irana, vsi smo v tesnem sodelovanju z vsemi relevantnimi akterji, vključno z E3 plus 3. Moramo razmisliti o naslednjih eh, korakih v luči tega, da Iran ne spoštuje svojih mednarodnih zavez. Poleg teh globalnih problemov imamo pomembno vlogo tudi v našem sosedstvu. Naša verodostojnost je odvisna od tega, kako bomo sodelovali z našimi neposrednimi sosedi. To pomeni, da moramo poskrbeti za politične reforme na Zahodnem Balkanu in da poskrbimo za to, da bo celotna regija se približala cilju končne integracije v Evropsko unijo. Podozeli smo že nekatere pozitivne korake v povezavi z liberalizacijo vizumskega režima v povezavi z Srbijo, Črnogoro, Makedonijo, moramo pa poskrbeti tudi za pozitivni napredek pri političnem zastoju v Bosni in Hercegovini. Potem želim igrati aktivno vlogo tudi v Ukrajini, kjer eh, se pripravljajo predsedniške volitve. In prav tako je potreben aktivni angažma Evropske unije v Belarusiji, v Moldovi in v Južnem Kaukazu. Tudi širša mediteranska regija je naša prioriteta. Obstajajo močne zgodovinske povezave, pa tudi skupni problemi, naprimer nezakonito priseljevanje. Moramo nadaljevati z delom, eh, ki smo jo začeli v okviru Unije za Mediteran. In, eh, Poleg tega se moramo povezati z kontinenti, ki so ključnega pomena za Evropsko unijo, z Afriko, z Latinsko Ameriko in z Azijo. In tukaj moramo biti odločni in kreativni. Poleg regionalnih zadev želim eh, se posvetiti tudi naslednjim tematskim uh, področjem. Boju proti terorizmu, neširjenju jedrskega orožja eh, in pa tudi boj proti podnebnim spremembam ter boj za človekove pravice. Naše strategije morajo biti skupne in pa obširne. Enako velja za upravljanje s krizami in uh, za to, kar sedaj imenujemo skupna obramna in varnostna politika. Vemo, da se strinjate s tem kako pomembne so te naše misije, rešujejo življenja in uh, ustvarjajo manevrski prostor za politiko v problematičnih žaritvih, so dokaz tega, kar Evropa počne na licu mesta. Moramo graditi na napredku, ki smo ga že dosegli. Naše misije morajo biti dobro vodene in učinkovite, tako da bomo lahko ustrezno ukrepali, ko bo potreben naš angažma. In še nekaj o mednarodnem partnerstvu. Kompleksni problemi zahtevajo kompleksne in multilateralne odzive. In eh, to se mi zdi bistvo stabilnosti. Zato potrebujemo učinkovito partnerstvo z vsemi relevantnimi udeleženci, z Rusijo, z ZDA, pa tudi z eh, Kitajsko, z Južno Afriko in z drugimi, z Afriško unijo, z NATO in z številnimi drugimi. Spodbujanjem teh partnerstv bo bistven del mojega vsakdanjega dela, tako da bomo lahko dobili učinkovite odgovore na individualne izzive. Na ta način bomo lahko tudi ustvarili mednarodno uh, okolje, mednarodno pravo, kakršnega si želimo. Uh, Meni se zdi sedanji trenutek trenutek priložnosti. Moramo biti ambiciozni in usmerjeni v rezultati. Moramo zagotoviti, da bodo naše besede podprte z dejanji in izbonska pogodba nam ponuja ustrezna orodja. To bo timsko delo. Moje delo bo to, da bom, za, bom skušala zagotoviti spodbude in vodstvo. In seveda je nujna potrebna tudi podpora javnosti. In zato bom odgovorna tej hiši na vseh teh področjih, kjer to zahteva pogodba. Poleg tega pa želim spodbujati širše razprave tudi zunaj meja Evropske unije o vseh zadevah, ki sem jih omenila. Hvala lepa, veselim se vaših vprašanj in razprave. Grazie, Hvala lepa, gospa Ashton. Besedo bom dal zdaj koordinatorjem. Naj še enkrat ponovim, kako bo potekal ta prvi krok vprašanj. Vsak govornik ima na voljo eno minuto, da postavi eno samo vprašanje. Potem bo imela gospa Ašton na voljo dve minuti, da odgovori na vaše vprašanje. Zatem pa boste imeli na voljo še eno minuto, da zastavite dodatno vprašanje. Ob koncu pa bo gospa Ašton imela na voljo še eno minuto, da odgovori na vaše dodatno vprašanje. Takšen je postopek. Začnimo torej z vprašanji. Najprej gospod Brok, eno minuto. Äh, Spoštovani predsednik, spoštovana kandidatka. Zahvaljujem se za vašo predstavitev, zahvaljujem se v imenu Evropske ljudske stranke in želim izraziti našo voljo, da si želimo konstruktivnega sodelovanja. Naj najprej podam eh, nekaj vprašanj. Omenili ste težke nove naloge, govorili ste o razdelitvi pristojnosti med svetom komisije in parlamentom. Imate nalogo, da ustvarjate koherentno zunanjo politiko in eh, v ta namen bo ustvarjena tudi služba EU za zunanje delovanje. Ali ste pripravljeni to koherentnost eh, zagotavljati tudi pri poročanju pred Evropskim parlamentom? Oziroma, ali želite tukaj uh, razlikovati med posameznimi poročanji posameznim institucijam in ali predsednik eh, Prkinja? Gospa Ašton. First of all, thank you for uh, the spirit. Najprej najlepša hvala za to, da ste pripravljeni na konstruktivno sodelovanje. To resnično pozdravljam. Kar zadeva to prekrivanje odgovornosti, po mojem mnenju je to dodana vrednost, ne pa težava. Ravno zaradi tega, ker so te pristojnosti združene, lahko sama opravljam obe funkciji na koherenten način, tako da nas bodo ne samo znotraj Evropske unije, temveč tudi drugot po svetu dojemali kot enotnega akterja. Seveda sem odgovorna Evropskemu parlamentu, sem pa res na nek način zastopnica tako sveta kot komisije. Sama bom zastopala komisijo pred parlamentom, tako kot se to pričakuje od predstavnikov komisije, bom pa istočasno zastopala tudi svet. Zato se moramo logistično dogovoriti, kako bo delo potekalo. Spoštovane poslanke in poslanci so večkrat rekli, da je odgovornost res izjemna, da bomo morali najti dovolj časa, zato da se tudi sama udeležim srečan s parlamentom. Obstajajo določene omejitve, ampak moram priznati, da bom vedno z velikim veseljem prišla v Evropski parlament, kolikor mi bo tole omogočeno. Hvala kolega Brok, še eno minuto imate na voljo za dodatno vprašanje. Gospa Ešter, niste odgovorili na moje vprašanje, kar se tiče pravic eh, na področju proračuna, ki, mora, ki pripadajo Evropskemu parlamentu v okviru službe za zonanje delovanje in pa tudi pri nadzoru, ko se nam zdi, da bi morali imeti enake pristojnosti kot komisija in svet. Sicer gre to za kršitve pravic Evropskega parlamenta. Mislim, da bi morali imeti pravice na področju proračuna, pa tudi pravice na področju nadzora proračuna. To nam mora biti zajamčeno. In zanima me, ali se strinjate z menoj zunanje zastopstvo Evropske unije v skladu z členom letom 2022. Eh, torej, pristojnosti na tem področju pripadajo komisiji. In eh, člen 17 eh, govori, da vsi predlogi za svet prihajajo strani komisije, torej naprimer, ko gre za, za konferenco v Kopenhagnu in tako naprej. Ali te člene na drugačen način interpretirate? To, Gospa Ashton, na voljo imate eno minuto, da odgovorite. Dva modela obstajata in smo ju tudi preučili. Nekateri želijo v parlamentu, da bi služba za zonanje delovanje delovala preko komisije, drugi pa želijo, da bi bila to sui generis operacija. Najjasno in glasno povem, gospod Brok, da bo proračun za Evropsko službo za zunanje delovanje pod nadzorom Evropskega parlamenta, ne glede na to, kakšna bo struktura te službe in kako se bo uvrstila v strukturo proračuna. Sama želim to službo narediti čim bolj učinkovito, zato je treba zagotoviti finančna sredstva tistim, ki ta sredstva potrebujejo, pa naj gre za delegacije, veleposlanike, ki delujejo na terenu, oziroma da se preko njih denar posreduje za projekte, ki jih izvajamo. Ta denar mora koristiti ljudem in Evropski uniji. Ne glede na to, kakšna bo struktura te službe, bo parlament imel svojo ulogo. Vi boste nadzorovali proračun te službe. Upam, da sem zadovolj jasna. Viganin, una... Kolega Viganin, eno vprašanje ena minuta. Ashton, ime... Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa Ashton, v imenu skupine socialistov in demokratov bi vas rad pozdravil na današnjem sestanku. Res je, da Evropska unija potrebuje bolj učinkovito in bolj aktivno tako zunanjo politiko kot varnostno politiko. Lizbonska pogodba je vnesla določene spremembe, med drugim tudi vzpostavitev vašega mesta čaka vas zelo težavna naloga in sicer združiti boste morali funkcijo visoke predstavnice za zonanje zadeve in varnostno politiko in funkcijo podpredsednice. Mislim, da to ne bo nek neuspel poskus, ampak dodana vrednost. Na tak način bo tudi Evropski parlament imel veliko več možnosti za to, da vpliva na evropsko politiko še zlasti, ko gre za Evropsko službo za zonanje delovanje, ki jo je Lizbonska pogodba vzpostavila. Me zanima, ali boste upoštevali tudi mnenje Evropskega parlamenta. Non ha formulato la domanda. Niste zastavili vprašanja v dodeljenem času, se opravičujem, ampak sam moram spoštovati pravila, zato sem vam vzel besedo. Kolegica Ashton, bi želeli odgovoriti na to vprašanje. Dve minuti imate na voljo. <laughs> <laughs> No, ja. To je še dodaten izziv, ker mora sedaj ogibati, kakšno je bilo vprašanje. Kakorkoli že. Mislim, gospod, da je šlo vaše vprašanje v smeri odnosov s parlamentom. Še eno vprašanje v istem smislu. Naj na hitro povem nekaj v zvezi s tem. Povedala sem že, da ima Evropski parlament res izjemno pomembno vlogo pri razvoju moje funkcije in vloge, ki jo sama igram zlasti na področju Evropske službe za zonanje delovanje. Sama bom redno Evropskemu parlamentu posredovala svoje zamisli tudi glede odločb sveta. Prav tako bom za vaš odbor namenila toliko časa, kolikor ga bom le lahko. Obstajajo namreč določene omejitve. Mora pa biti to dvosmeren proces. Zato upam, da bo vaš parlament sprejel tudi moja povabila posameznim poslankam in poslancem, da izrazijo svoje mnenje. Številni ste mi že zastavili vprašanja v smislu, kako pa bodo te službe podpirale delovanje poslancev, ki tudi obiskujajo posamezne regije in razvijajo politike na teh področjih. To so stvari, o katerih bo treba razmisliti. Prav tako pa moramo zagotoviti parlamentu dovolj možnosti, da se pogovori z vsemi odgovornimi osebami, osebami, ki smo jih imenovali za izvajanje določenih politik. Parlament bom seveda pozvala, da odigra svojo vlogo in pričakujem od vas, da boste to vlogo odigrali. Upam tudi, da mi boste posredovali čim več idej. Ne vem, ali sem odgovorila na vaše vprašanje, ampak vse poskusila sem. Gospod Viganin, na voljo imate še eno minuto, da zastavite vprašanje. Izvolite. Speak in your own language. Včasih je težko govoriti v svojem maternem jeziku, bom poskusil v angliščini. Vprašanje je bilo sledeče. No, skoraj popolnoma ste zadeli moje vprašanje, pa zanima me, ali bo visoka predstavnica preko Evropske službe za zonanje delovanje lahko bila zaslišana tudi v našem odboru, odboru AFED. Parlament se seveda zelo zanima za to vrstno sodelovanje. Pomembno je, da v Evropski službi za zonanje delovanje delujejo sposobne osebe. Drugo vprašanje, pa ni ravno drugo vprašanje, gospod predsednik, gre za naknadno vprašanje, ki naj bi ga zastavil v tem trenutku. Zanimajo me sporazumi s tretjimi državami. V okviru Lizbonske pogodbe mora parlament potrditi vse pogodbene dogovore s tretjimi državami kolikor vem, parlament do sedaj ni bil dovolj vključen v podpisovanje teh pogodb, naprimer partnerski sporazum z Libijo, vprašanje človekovih pravic in tako naprej. Ali lahko zagotovite, da se boste s parlamentom posvetovali o tem? Se opravičujem, gospod Vigenin, ampak presegli ste svoj čas. Gospa Ešten ima na voljo eno minuto. Moram vas razočarati glede prvega vprašanja. Nisem namreč prepričana, da se lahko pogovarjamo o osebah, preden bodo imenovane v Evropsko službo za zunanje delovanje. Težko je opredeliti, kdo bo delal v posameznem oddelku te službe. Pomembno pa je, da osebe pri izvajanju svoje funkcije v Evropski službi za zunanje delovanje tudi pridajo v Evropski parlament in se pogovorijo z vami. V mislih imam predvsem visoke predstavnike ali veleposlanike. Potem pa še pogodba in vloga Evropskega parlamenta. Kar zadeva sporna vprašanja in problematična vprašanja, ki se nanašajo na vprašanje človekovih pravic, mislim, da bi moral parlament biti vključen v reševanje teh vprašanj, tako kot to predvideva pogodba. Hvala. Parola, Hvala lepa, kolegica Nejc, za eno minuto. Gospa Ashton, gospod predsednik, kolegi, med številnimi izzivi, s katerimi se soočamo, se mi zdi, da so glavni naslednji. Prvič, najprej moramo. Uh, morate vzpostaviti svoje vodstvo na področju zunanje politike Evropske unije na ta način, da koordinirate delovanje in pa retoriko številnih partnerjev. Tukaj govorimo o predsedniku komisije, o premijeju um, predsedstva, ki trenutno, uh, ki trenutno predseduje Evropski uniji in pa uh, za vsemi ostalimi uh, komisarji, ne uh, na zadnje za vašim kolegom, ki je pristojen za širitev uh, In druga glavna naloga je začetek službe za zunanje delovanje. Tudi tukaj boste morali zagotoviti vodstvo. Um, in hkrati boste morali tesno sodelovati z parlamentom in pa tem odborom, kako ste obljubili. Moje široko vprašanje je, kako želite etablirati vaše vodstvo. Dve minuti ima na voljo visoka predstavnica za odgovor. Hvala za vprašanje. Prav imate, veliko je različnih eh, akterjev, ki imajo jasne odgovornosti. S tem sem se že veliko ukvarjala v zadnjih tednih. Prvič, pogodba je zelo jasna, kar se tiče odgovornosti in pogodba je tista referenčna točka za vse nas, ko gre za določanje naših odgovornosti in pristojnosti. V obeh razpravah za predsednikom komisije in pa za predsednikom sveta smo bili jasni glede tega, da bomo zagotovili, da bodo odgovornosti jasno razdeljene. In od to bo tudi izhajala moja vodilna vloga. In potem drugič, glavno je, da poskrbimo za koherentnost sistema, tako da bomo imeli skupno strategijo, skupno politiko, ki bo združevala institucije. Če si ogledamo vloge treh komisarjev, s katerimi bom tesno sodelovala, naj povem, da smo jasno ločili odgovornosti, da smo, dose, določili strateške okvirje, strateške smernice naših politik v sodelovanju z svetom, parlamentom in komisijo. In sodelovali bomo zato, da bomo iz, uh, uresničevali to strategijo. Srečala sem se z tremi kandidati za komisarji. Eh, srečali smo se tako posamezno, kako tudi vsi skupaj in pa z predsednikom eh, komisije kot tim. Torej, zaupam v naše delo, veliko bo praktičnih vprašanj, ki jih bomo še morali razčistiti. In potem, kar se tiče sveta za zunanje zadeve, na, moja naloga je, da temu svetu predsedujem in to bom tudi naredila. Torej, mislim, da je moja vloga dokaj jasna. Spoštovana kolegica Nejc ima na voljo še eno minuto, da zastavi naknadno vprašanje. Hvala lepa za vaš odgovor. Odgovor me je zadovoljil, moram reči. Rada bi se vrnila na to, kar je vprašal prejšnji govornik. Zdi se mi, da obstaja nekakšno pomankanje navdušenja pri zapolnjenju mest vodi delegacij. Ali lahko pojasnite, zakaj uh, to pomankanje navdušenja, odkot to izhaja? Da, z veseljem. Vedno mi je žal, če moram razočarati parlament, ampak včasih se bo to pač neizogibno zgodilo. Razmišljam na naslednji način. Prvič, ustvarjamo službo, ki bo temeljila na službi, ki že obstaja, razširili jo bomo. Ljudje, ki delujejo na terenu, so takšni, da imajo vse naše spoštovanje in tudi sodelujejo z parlamentom in to na pravilen način, to vem. Zdi se mi, da je to do sedaj dobro delovalo vodji delegaciji, ki so že obiskali parlament, se jim je zdelo to koristno in če se vam zdi, da ti obiski niso bili dovoljšni, potem jih bo moralo biti več. In potem uh, želim podariti tudi to, da ne želim, da bi to bil dolgi proces imenovanja. Moramo imeti takšno službo, ki bo začela delovati kar se da hitro. Potrebujemo primerno strukturo osebja, mora biti transparentna, konsistentna in mora upoštevati enake možnosti uh, ter eh, vse ostale določbe. To bom skušala zagotoviti. Kolega Brandner, eno vprašanje, na voljo imate eno minuto. Hvala lepa, dobrodošli tudi v imenu zelenih. Omenili ste že Lizbonsko pogodbo, ki želi um, odpraviti nesoglasa med parlamentom in svetom, ampak Barozo je po načinu uh, vladaj uh, se je eh, izognil kritikam eh, na področju sosedske politike, potem kar se tiče Ukrajine, Izraela in tako naprej. Vi ste rekla, da želite poskrbeti za implementacijo strategije, ampak pri zunani politiki strategija pomaga pol dneva, na to pa so potrebna resnična dejanja. In zato moje vprašanje, ali Eh, bo, eh, kakšen denar želite tudi nameniti za namen sosedske politike? Diče. Gospod podpredsednica, na voljo imate dve minuti, da odgovorite na vprašanje. Welcome, but... Hvala za dobrodošljico. Eh, ne strinjam se s tem, kar ste povedali in to vas verjetno ne preseneča. To, kar smo želeli doseči, in tukaj sem sodelovala tudi z predsednikom komisije, eh, razpravljal je z menoj o predlogih, ki jih je predložil, razpravljal je preden je predložil te predloge. Če si ogledate mojo vlogo, potem je ta, kako so vsi povedali, velika vloga, ki zahteva eh, velike odgovornosti in moramo se posvetiti določenim vprašanjem. Moramo se vprašati, kako naj izvajamo politike, ki jih že imamo. Zato smo v okviru kolegija komisarjev določili za vsakega posebej eh, njihove odgovornosti in seveda bodo tudi ti komisarji imeli svoje predstavitve in vsakega boste lahko poprašali v povezavi s tem. Kar se tiče razvoja, pomembno je, da imamo nekoga, ki eh, nadzoruje eh, Um, ki, ki um, nadzoruje izvajanje uh, dogovora na področju razvoja. Potem, kar se tiče sosedska politika, jasno sem povedala, da je odnos z našimi sosedi bistvenega pomena v luči naših politik. Dobili bomo komisarja, ki bo uh, sodeloval z menoj in skupaj bova poskrbela za strokoven pristop k sosedski politiki. In tretjič, slišali boste in bomo imeli tudi nekoga, ki bo poskrbel za koordinacijo med eh, regionalnimi telesi, bodi si gre za koordinacijo za ASEANom in tako naprej. Na ta način bomo imeli nekoga, ki se bo osredotočal na ta telesa in tudi to bo obogatilo uh, moje pristojnosti in mojo vlogo. Kolegica Brandner, še eno minuto imate na voljo. Vaše, vaš odgovor me je nekoliko presenetil. Uh, rekli ste, da pri številnih odgovornostih oblastih ne boste prevzeli še sosedske politike. Mislim, da če eh, se vam zdijo te odgovornosti preveč, potem morda nimate prave službe, kajti to je naloga, ki jo predvideva pogodba, da torej upravljate vse te naloge. Še enkrat vprašanje. Za služba za zunanje delovanje, ali boste združili komisijo? Eh, politiko komisije in pa misijo. Eh, polovica naših misij je ravno pri naših neposrednih sosedah in eh, to bi naj združilo oblasti v teh državah in pa v Evropski uniji. In ali resnično želite, da ehm, zasatečemo komisiji, če vi ne boste ustrezno vodili zunanje politike? Likam, per un minuto. Podpredsednica, eno minuto imate na voljo. Kar se tiče prvega vprašanja. Uh, ne želim izbirati mojih nalog. Želim samo povedati, da bi verjetno bili presenečeni, če ne bi jasno povedala, kaj so moje prioritete, zlasti eh, ob začetku mojega mandata. Kar se tiče mene, strateški cilji v povezavi s sosedsko politiko spadajo pod mojo odgovornost. Imamo pa komisarja, s katerim si bomo delila to odgovornost. In z uh, tem kandidatom sem se že srečala in intenzivno razpravljala o delu, ki nas čaka. Uh, zlasti razpravljala sva o Bozni, saj se me skrbi ta politični zastoj v tej državi. Mislim, da je to sodelovanje prednost in eh, ne uh, slabost in seveda vem, da bo parlament tisti, ki bo tesno zasledoval naše delo in ki bo zagotavljal, da bomo delovali učinkovito. Manda. Kolega Tenok, eno minuto imate na voljo. UKCN. Gospa Ashton, bili ste. Uh, um, sindikalistka v zgodnih svojih političnih letih, eh, kar ste opisali kot, eh, kot mladostno zagnanost. Sedaj ste pristojni za varnostno in obramno politiko in zato je pomembno, da ta parlament in države članice vedo eh, tudi v luči Irana, ki želi razviti lastno jedrsko orožje. Me zanima, ali še vedno podpirate jedrsko razoroževanja in če ne, kdaj ste spremenili svoje mnenje? In zanima me tudi, ali se zauzemate za enotni vojaški center, ki bi bil v Bruslu. Hvala lepa, gospod Tenok. Um, pomembnost iz leta 70 ni nekaj, kar bi nujno vplivalo na leto 2009. Ta predlog je bil takrat um, del širšega gibanja in to sedaj ni pomembno. Nisem uh, članica CND-a več in to nisem že 28 let več. To, kar je bolj pomembno, je vprašanje, kako želimo razviti naše odnose z NATO. -om. To bo zelo pomembno, kakor sem omenila tudi uvodoma. Srečala sem se že z generalnim sekretarjem eh, NATO in eh, želiva ustvarjati pragmatično in pa v prihodnost usmerjeno eh, sodelovanje. Kar se tiče enotnega poveljstva, ki bi bilo v Bruslu, se moramo najprej vprašati, ali je pristojnost v okviru sporazuma Berlin Plus Eh, ali lahko resnično izkoristimo vse vire NATO. Eh, zdi se mi, da dobro sedelujemo za to organizacijo. Eh, to se je pokazalo pri dveh najpomembnejših priložnostih. In mislim, da sedaj še ne potrebujemo nove strukture. Zavedam se, da bodo tukaj obstajala različna uh, stališča, uh, Eh, zato ne morem še sedaj dokončno eh, eh, podati svojega odgovora na to vprašanje. Kolega Tenok, še eno minuto imate na voljo. Mikrofon, prosim. Niste podali odgovora da ali ne, ali ste še vedno za jedrsko razžarovanje ali ne. In potem o Indiji kot uh, največja demokracija in pa strateški partner za Evropsko unijo. Uh, Kako se vam zdi, da bi lahko spodbujali odnose med Indijo in EU, zlasti ko gre za boj proti globalnemu terorizmu, saj veliko terorizma izhaja iz eh, sosed Indije, Afganistanom in Pakistanom? Kako boste pospešili um, sporazum o svobodni trgovini za Indijo in zanima me tudi vaše osebno mnenje o tem, ali bi naj bila Indija stalna članica varnostnega sveta ZN? in uh, še vedno ostajam v isti regiji, kaj se tiče za dogoročnimi. Va... E... Besedo dajem podpredsednici, ki vam bo odgovorila na vprašanje. Minuta se še ni iztekla, gospod predsednik. Se opravičujem, ampak rekel sem eno vprašanje v roku ene minute, ne več vprašanj v eni minuti. I, I, I fear, Eh, gospod Enak, morala bom uh, uganiti konec vašega vprašanja, ampak mislim, da sem razumela. Torej, uh, povedala sem že, da to, kar je bilo pomembno v 70-ih, ni več uh, pomembno danes. Nisem več članica te organizacije in uh, tukaj je šlo pač za neko navdušenje. Uh, za neširjenje jedrskega odročja in, in to navdušenje še vedno podpiram. vem, da se vsi uh, eh, zauzemamo sedaj za neširjenje jedrskega orožja. Če se ne strinjate s tem, kar sem počela v 70-ih letih, dobro, ampak prosim, ne pripisujte temu preveč pomena. Potem, kar se tiče Indije, resnično je strateško izredno pomembna in uh, razmišljala sem o tem, kako bi lahko bolje sodelovali za Indijo. Morda mi lahko tukaj, uh, tukaj pomagate. Že večkrat sem se srečala z premijem Indije in. Uh, Menim, da je Indija pomemben akter v celotni regiji in da bi morali bolj tesno sodelovati s to državo. In uh, ta odnos želim spodbujati, kar se da hitro. Ne bom komentirala vprašanjih uh, z varnosti. Rego. Se pravi, čujem, gospa podpredsednica, tudi za vas velja enaka pravila. Kolega Malanšon, gospa podpredsednica, v svojem uvodnem govoru niste omenili čez atlantskega sodelovanja. Kolikor vem, je to vaša prednostna naloga. Tako svet kot Evropski parlament menite, da je to partnerstvo prednostnega pomena, vendar sami niste omenili ničesar v zvezi s tem pomembnim trgom. Zanima me, ali boste sprejeli kakšne pobude. Moram pa reči, da sam te zamisli ne podpiram. Hvala. Dve minuti. Podpredsednica ima na voljo sedaj dve minuti, da odgovori na vprašanje. Kolegice in kolegi, res vas prosim, da se držite pravila. Eno vprašanje v eni minuti. Um, prevod je bil čez Atlantski trg in ne vem točno, kaj bi to naj bilo, da to bom odgovorila v povezavi z odnosi z ZDA. Uh, in uh, če ne bom popolnoma odgovorila na vaše vprašanje, lahko dodatno pojasnijo. Odnos z ZDA je ključnega pomena. Je strateški, smo strateški partnerji v svetu in si delimo izzive uh, na številnih. Uh, področjih sodelujemo, imamo sicer različne vloge, ampak gre za pomemben odnos. Znotraj tega odnosa, zlasti z vidika komisije, Obstajajo različni strateški odnosi, ki iz tega izhajajo. Seveda imamo čezatlantski ekonomski svet, imamo svet za energijo, imamo različne načine, kako razpravljati o naši prihodnosti, čezatlantski prihodnosti in eh, ne nazadnje zaradi eh, količine trgovine, čezatlantske trgovine, ki je zelo pomembna za obe strani. Tukaj se bom ustavila. Dobro, gospod Melanšu ima na voljo še eno minuto, da zastavi dodatno vprašanje. Gospa podpredsednica, če ne veste, kaj je to čezatlantski trg, naj vas napotim na resolucijo Evropskega parlamenta, v kateri se zauzemamo za spostavitev to vrstnega trga do leta 2015. Zanima me, kaj se dogaja tudi v Afganistanu. V Afganistanu smo od konca vojne, evropejci močno prisotni. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o tem, kako predvidevate prihodnost Afganistana. Eh, Eno minuto imate na voljo, gospa podpredsednica. Hvala, dobro bi bilo, če bi mi poslali ta dokument. Kar se tiče Afganistana, bila sem prisotna, ko je general Kristel eh, predstavil svoje ideje na srečanju eh, NATO in vsi vemo, da je oziroma kaj je predsednik ZDA povedal v tem kontekstu. Kritično področje dela je to, da moramo na licu mesta bolj učinkovito izvajati naše politike in da lahko podpremo pristop, ki se osredotoča na prebivalstvo. To je general Kristel predstavil kot pot naprej in eh, na licu mesta že poteka nekaj učinkovitega dela. Srečanje o Afganistanu 28. v Londonu bo ključnega pomena za to, da razmislimo, kako nadaljevati. Gospod Belder, na voljo imate eno minuto. Hrahte kandidat, eh, vicevoorzitter van de komisiji, als voorzitter van. Hvala lepa. Spoštovana kandidatka, podpredsednica eh, komisije. Kot predsednik delegacije za Izrael sem želel postaviti vprašanje v povezavi s tem. Zanima me, ali menite, da je nujno spodbujati judovski karakter države Izrael ali ne. Kar se tiče Palestine, ali se zdi nujno, da Palestina prizna judovsko državo Izrael. Če tega ne bi naredili, bi uh, propadla tudi možnost uh, rešitve dveh držav. Hvala lepa. Hvala lepa. Nujno je, da dosežemo napredek na Bližnjem vzhodu, tako da bomo na koncu dobili dve državi. Država Izrael ima pravico, da varno obstaja na Bližnjem vzhodu, prav tako pa ima to pravico tudi palestinska država. Kako sedaj to označiti, ni moja stvar. To je bolj vprašanje notranjih razprav v teh državah. In prav gotovo se bom o tem eh, pogovarjala z predstavniki, ko bom obiskala Izrael, ko me bodo in tudi na, bližno, na širši bližnjavhodni regiji. Vem, eh, torej ne glede na to, kar se je zgodilo zadnji vikend, mislim, da imamo relativni mir. In eh, seveda pa to še ni dolgoročna varnost v regiji ta mir ponuja možnost, da nadujemo z procesom. Omenila sem, da bo jutri tukaj senator eh, Mitchell in pa Tony Blair, eh, tako imenovana pariška skupina in vsi, vsa ta srečanja mi bodo pomagala pri tem, da določim, kako lahko na najboljši način pomagamo tej regiji, kako lahko ponudimo tej regiji ustrezne spodbude. Collega Belders, eno minuto imate na voljo. Tweede vraag, meneer Esten, gaat over die relatie. Še drugo vprašanje? Kar se tiče odnosa med EU in eh, Izraelom. Ali se vam ne zdi nujno, da bi imeli vrh EU-Izrael in to kar se da hitro? kajti ta vrh bi bil potreben za to, da bi, lahko, eh, da bi lahko postali odnosi bolj intenzivni in eh, na ta način bi Evropska unija lahko resnično odigrala konstruktivno vlogo na Bližnjem vzhodu, kot tudi nekdo, ki spodbuja zaupanje. Pri eh, današnji situaciji v Izraelu se mi zdi nujno, da bi organizirali takšen vrh. na ta način bi lahko odpravili tudi probleme v tem odnosu. Podpredsednica, še minuto imate na voljo. Trenutno ni predloga za takšen vrh. Seveda je pomembno, da imamo trdne odnose za to regijo, za vsemi državami v tej regiji. Eh, pomembno vlogo lahko odigrajo tudi nekatere sosedne države in naš prispevek mora biti čim bolj učinkovit. Poslanci prav gotovo bolje poznajo specifične značilnosti te regije. Kar se tiče mene, lahko skušam izkoristiti vire, ki jih imamo na licu mesta. E, naš pristop mora biti kar se da konstruktiven, zato da bomo lahko naše predloge podkrepili z dejanji, tako da bomo lahko imeli uh, Eh, mirovni dogovor in da bomo lahko omogočili tej regiji, da raste gospodarsko, socialno eh, in v vseh drugih podjetjih, ne, eh, pogledih, ne nazadnje tudi zaradi ljudi, ki tam živijo. Kolega Maglinar. Hvala lepa. Gospa Ashton, želel bi nekaj povedati o Iranu in o prizadevanjih Eh, in o tem, da si Iran prizadeva biti eh, jedrska sila. To je velika grožnja tako za nas, evropejce, kakor tudi za Izrael. Ali lahko zagotovite, da boste naredili vse, kar je v vaši moči, zato, da Iran pod eh, Ahmadinejadom ne bo postal jedrska moč? Dve minuti imate na voljo za odgovor, gospod predsednica. Hvala lepa obžalovanja vredno je, da Iran ni sp sprejel uh, predloga Mednarodne agencije za uh, jedrsko energijo. Uh, Iran je napravil veliko napak. Imamo mednarodna pravila in uh, če želi država, da spoštujemo njene ljudi in njeno oblast, mora sodelovati z nami. Moramo obsoditi vse kršitve človekovih pravic, seveda pa se pripravljena tudi na dialog. Ta proces traja sedaj že šest let in mi smo pokazali veliko potrpežljivosti. Ehm, eh, veliko pozitivnih eh, predlogov smo podali. Gospod Solana si je tukaj zelo prizadeval. Seveda moramo biti eh, pripravljeni na dialog, ampak samo takšen dialog, ki bo temeljiv na načeljih, ki smo jih določili. Jasni smo glede rezultata, ki ga želimo doseči in zato so predvidena srečanja za E3 plus 3 v New Yorku, eh, kjer bodo predstavljena tudi eh, tuja stališča in tudi svet bo predstavil svoja stališča. Eh, jasno je, kaj si želimo v Iranu za prihodnost. Še eno minuto imate na voljo za dodatno vprašanje. Kaj želimo doseči? Mislim, da to je jasno. To, kar želimo doseči, je, da Iran ne postane jedrska sila. Glede tega cilja smo si enotni. Iran ne sme imeti jedrskega orožja. Potem ste rekli, da obstajajo tudi določena mednarodna pravila. Dobro. Ampak, če se Ahmadinejad ne drži mednarodnih pravil, ali ste pripravljeni podozeti stroge sankcije uh, tudi v povezavi z Izraelom? Če odgovor, gospod podpredsednica, v eni minuti. To, o čemer bomo razpravljali v okviru E3 plus 3, je uh, dvojni pristop. Uh, seveda moramo biti vedno pripravljeni na dialog v kontekstu, ki sem ga opisala in moramo razmisliti tudi o gospodarskih okrepih, ki bi morda bili potrebni. O tem bomo razpravljali. Uh, Eh, in o tem bomo razpravljali tudi v svetu. Kakor sem povedala že eh, pri vprašanju eh, gospodu Tenoku, predvidena je konferenca o neširjanju jedrskega orožja, ki bo pomembna sama po sebi. Tukaj razmišljam tudi o širših vprašanjih neširjanja jedrskega orožja drugot po svetu. Pa samo ura. Dobro. Nadaljujemo z drugim krogom vprašanj. Predsedniki odborov bodo dobili besedo, potem bo podpredsednica imela na voljo dve minuti za odgovor, dodatnih vprašanj pa ne boste mogli zastavljati. Najprej kolegica Avtola. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa Ešton, od zadnje izmenjave mnen za vami, ste še enkrat potrdili, da zagovarjate tiho diplomacijo, tako da bi ukrepili glas Evropske unije v svetu kako naj vemo, da je to, to samo način, kako bi se izognili pomembnim vprašanjem o človekovih pravicah v položajih, ko morate biti zelo glasni in jasni. In veste, da je tradicija Evropskega parlamenta takšna, da smo jasni in glasni, kajti nagovoriti moramo javnost v naših državah, članicah in pa v državah, kjer se dogajajo hude kršitve človekovih pravic. Rada bi vas nekoliko preizkusila, ali bi bili pripravljeni se srečati hkrati z zagovorniki človekovih pravic v državah, ki jih obiskujete in pa s predstavniki spolnih in nacionalnih mašin, z predstavniki ogrošenih eh, ljudi, ali bi to storili javno. Naj vam povem, kaj mislim o tem. Ko sem govorila o tihi diplomaciji, to ne pomeni, da sem sama nujno zelo tiha. Kar sem menila je sledeče. Obstajajo številne priložnosti, ko je obstajajo bolj učinkoviti načini. Obstajajo načini, ki so bolj učinkoviti z nekaterimi in nekateri načini, ki so bolj učinkoviti z drugimi, da bi dosegli politične cilje. Tiho zame pomeni to, da včasih jasno izražanje ne doseže ciljev kar pa mene zanima, je to, da bi zagotovila, da smo na koncu dosegli to, kar smo želeli. In bolje veste kot jaz, da so po svetu glede človekovih pravic različni pristopi, ki se lahko bolj učinkoviti za določene države. Želela sem povedati samo to, da bom obrala najučinkovitejši način za specifično državo. Pogledala pa si bom, kako učinkoviti smo že bili in pa ali je strategija, ki smo imeli do sedaj, učinkovita ali ne. To ne pomeni, da bom za en sam hip zatisnila oči pred uh, človekovimi pravicami. Kaj ti? Sto odstotno sem zavezana temu. Takšna sem bila celo življenje. Tukaj gre samo za metodo. Kar pa se tiče različnih organizacij, govorila bom z nevladnimi organizacijami v Evropi. Lahko mi pri tem pomagate. Liberty v Združenem kraljestvu zelo dobro poznam, naprimer, ampak obstajajo še številne druge organizacije, s katerimi bi rada govorila. Zanima me njihovo strokovno znanje in pa njihovi nasveti. In seveda se bom srečevala tudi z drugimi zunaj Evrope, da. Sedaj pa kolega Donžan, predsednik pododbora za varnost. Ten. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa Ašton, zadolženi boste za skupno varnostno in zunanjo politiko. Zanima me, ali boste poskrbeli tudi za ustrezno izvajanje strategij na tem področju, ali boste zagotovili zadostne zmogljivosti. Vemo, kakšne so težave, rezultati, ki jih dosegamo, niso povsod najboljši. Zanima me, kaj se dogaja na ravni vojaške industrije v Evropski uniji. Kot podpredsednica Evropske komisije boste zagotovo imeli boljši pregled nad temi prečnimi vprašanji, s katerimi se soočajo tudi na področju industrije. Zato me zanima, kakšno je vaše mnenje o vsem tem. Hvala. A lei la parola, vicepresidente. Gospa podpredsednica. Uh, uh, Hvala lepa za vprašanje. Dovolite dve pripombi v zvezi s tem. Evropska agencija za obrambo in pa, kar se tiče njenega pomena in pa učinkovitosti, spomnimo se na helikopter in tako naprej. Ampak bolj imamo v mislih um, zadeve raziskav po svetu in po Evropi. kako bi lahko najbolje izkoristili eh, ekonomijo obsega. Pogledati si moramo, kako lahko sodelujemo in koordiniramo, še več lahko storimo. Seveda so se razprave že začele. Kar se tiče komisije, v komisiji imamo odgovornost za raziskavo, za raziskovanje, za izobraževanje in tako naprej, ampak mislim, da lahko razmišljamo širše o tem, kaj bi lahko storili za to, da bi zagotovili zmogljivosti in da moramo strateško razmišljati o tem, kaj lahko storimo. In kot sem dajala prej, želim okrepiti in poglobiti naše odnose z NATO in z generalnim sekretarjem. Bova razmislila o tem, kako bi ta odnos oblikovala na najboljši način za prihodnost seveda moramo eh, ustvariti primeren odnos. To so stvari, o katerih sem razmislila. Torej, kako bi raziskave in razvoj dosegli, kako bi okrepili sodelovanje, kakšna je vloga eh, agencije za obrambo ali bi jo morali morda okrepiti in kako bi eh, lahko zagotovili, da bo ta agencija bolj učinkovita. Terminati ali interventi. S tem smo zaključili spod odbori. Nadaljujemo z razpravo. Potek bo enak. Sprejel bom tri vprašanja. Vsak bo imel na voljo eno minuto, torej trije govorci po sklopu. Na voljo boste imeli eno minuto. Začne pa gospod Salafranka. Hvala lepa. Bobby Fischer, eh, svetovni prvak v šahu, je želel podati lekcijo nekemu drugemu tekmovalcu omaknil vse figure in dejal je, sedaj prihaja največja poteza. Vnaprej um, storiti oziroma predvideti, kaj se bo zgodilo. To je velika spretnost ne samo za šahiste, ampak tudi za politika. Vprašanje za vas, gospa Ešton. Ali imate strateško vizijo za Evropsko unijo? za politiko zunaj EU, ki je skladna za našimi vrednotami in ki je tudi učinkovita, zato da bi se izognili obžalovanja vrednim um, dogodkom, kar se je zgodilo naprimer decembra. Naprimer, pri glasovanju v generalni skupščini je manjkal samo en glas. Če lahko zagotovite to, me zanima, kakšni so vaši osebni cilji, da bi to tudi dosegli. Gospod Havit, eno minuto. Thank you. My comment. That... Hvala lepa. Čestitke za a, oziroma. Uh, torej, baronica Ešton, naj pozdravim to, kar ste dejali. Šlo je za človekove pravice, dejali ste, da je to vaša prednostna naloga in dejali ste, da se boste tukaj držali pogodbe. Ampak govorili ste tudi o različnih eh, pristopih do človekovih pravic. Ampak človekove pravice so univerzalne. Kako boste združili to z svojimi obveznostmi? Kako boste zagotovili, da se. Tudi izva, da zagotovimo tudi izvajanje, kajti to, kar je zapisano v pogodbi, je jasno, izvajanje pa je milje dale, eh, od, da, oddaljeno od uh, jasnosti. Hvala. Kolega Bodis. Gospa podpredsednica, zanima me, kakšno vlogo bi Evropska unija morala odigrati po vašem mnenju? Kakšno vlogo naj bi odigrala Unija za sredozemlje, ko gre za iskanje rešitve za bližnji vzhod? Če bomo dopustili, da ZDA same posegajo brez kakšnega večjega uspeha, potem se zadeve ne bodo rešile, zato bi morala Evropska unija storiti več pri reševanju palestinsko-izraelskega spora. Zanima me, ali ste morda že predvideli možnosti, kako vzpostaviti enotno državo, v kateri bi vzhodni Jeruzalem bil prestolnica. Gospa podpredsednica, tri minute imate na voljo. Uh, Hvala lepa. Gospod Salafranka, Vizija je zelo pomembna. Ne gre za to, da omaknemo vse figure z šahovnice, kajti delo mojih predhodnikov je bilo izredno. Ogromno sta dosegla in eh, ustvarjen eh, je bil ugled za, za nje in pa tudi za ugled Evropske unije. Torej, temeljim oziroma gradila bom na trdni osnovi, ampak Oni so prvi, ki bodo rekli, da je treba strokovno znanje združiti v eni službi in če je to možno v eni osebi. Seveda pa ta oseba sodeluje v timu s številnimi drugimi. Ne glede na to, kdo govori, bi moral to biti isti glas. 27 ministrov, predsednik sveta, predsednik komisije, poslanci Evropskega parlamenta in jaz. To je en glas. In seveda strategija ima smisel in to je naš veliki cilj. Kar se tiče proračuna, sem realistična. Realistična sem glede tega, kar so poslanci dobili in realistična sem glede prihodnosti. In eh, znotraj tega bom poskušala shajati. Kasneje pa bom o tem še razmišljala. Ampak toliko sem vam želela povedati, samo da boste dobili občutek. Gospod Havic, seveda, človekove pravice so univerzalne. Dajala sem samo to da doseganje človekovih pravic včasih zahteva različne pristope, kajti soočamo se z različnimi narodi, z različnimi tradicijami. In to mi govorijo moje izkušnje. Naše delegacije nudijo storitve na terenu in delegacije igrajo ključno ulogo zato, kajti, da bodo to tisti ljudje, ki združujejo oziroma uresničujejo naše strateško delo na terenu. In To bi moral biti resnični del eh, naše službe za zunanje eh, delovanje. Temeljiti moramo na tem, kar delajo države članice. Kar pa se tiče Sredozemske unije. Doživljamo težke čase, kajti arabske narodi so dosegli blokado. Nismo dosegli veliko. Pred kratkim smo slišali Načelo, da bi morali zagotoviti kvote, to nam je predlagala Rusija, to je bilo velikega pomena februarja. Torej, uloga kvarteta je zelo velika, ukrepiti moramo svojo ulogo. Pogledati pa si moramo, naprimer, tudi Sredozemsko unijo. Tukaj gre za 40 oziroma več kot 40 držav, ki igrajo določeno ulogo. Mislim, da moramo izkoristiti vse, kar imamo na voljo, zato da bi dosegli eh, sporazum. In mislim, da so sklepi sveta dober, dober instrument, eh, s katerim bi lahko dosegli to, kar želimo. Kolegica De Kajzer, eno minuto imate na voljo. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa Ashton, v vodnem nagovoru ste omenili tudi to, da želite voditi tako politiko, ki se bo sredotočala na rezultate. Decembra ste bili zelo spodbudni, tudi svet je podal svoje predloge v zvezi z vzhodnim Jeruzalemom. Rekli ste, da je čas, da prevedemo vse te besede tudi v dejanja. Naj se navežem na to, kar je rekel gospod Bodis. Kako nameravate vse to izpeljati? Imamo sklepe sveta, ki se nanašajo na vzhodni Jeruzalem, na Gazo, na številna področja. Zanima me, kako boste na podlagi teh sklepov dosegli rezultata, rezultate. Gospoda Blera je imenoval gospod Bush kot visokega predstavnika tega kvarteta. Vas pa smo imenovali mi, tu gre za dve ločeni zadevi. Gospod Blair ni dosegal rezultatov, mi rezultate na tem področju pričakujemo in zanima me, kako jih nameravate doseči. Kolega Sarjuš Volski, eno minuto. Uh, uh, Gospa, kandidatka. Energetska varnost je zadeva zunanje politike, po našem mnenju. Kako boste prepričali Rusijo, naj ne uporablja dobave energije kot instrument zunanje politike v odnosu do držav članic in kako boste zaščitili naše vzhodne članice in partnerje pred političnim pritiskom, ki izhaja iz dobave energije? Nikolaj, Nikolaj za eno minuto. Uh, uh, hvala lepa gospod uh, predsednik imam konkretno vprašanje in upam da bomo prejeli tudi konkretni odgovor Zanima me nekaj v zvezi z Afganistanom. Navdih črpam iz vaših odgovorov, pisnih odgovorov. Kaj bo naslednji korak v vaši viziji oziroma strategiji za Afganistan? Diritu di replika per Visoka predstavnica ima sedaj na voljo tri minute, da odgovori na vaše vprašanje. Uh, Hvala lepa za vprašanje. Gospode Kajzer, povsem prav imate, kajti želite rezultate in čutim frustracijo ne samo od vas, ampak v Evropskem parlamentu in drugod, kajti položaj je izredno težek na Bližnjem vzhodu. Sklepi sveta so bili pomembni, kajti tam smo zelo jasno izrazili, kaj menimo. In naslednji korak za me je uvesti ravno to, za kar mislimo, da je učinkovito na, v regiji. Kajti razmisliti moramo tudi o politiki, s, katerim, s katero bomo to zagotovili. Gospod Toni Blair bo jutri z nami, zato se bova srečala. In srečala se bom tudi s senatorjem Mitchellom. Srečala sem se in se bom tudi z našim posebnim predstavnikom. In že sem se začela pogovarjati z eh, zunanjo ministrico, gospod Clinton. Ampak ne bom hitela z rešitvami, dokler ne bom izvedela, kako bi bili lahko najbolj učinkoviti, najbolj stroškovno učinkoviti in kam naj investiramo našo energijo. Kar je zame jasno, je to, da bom zagotovila, da bomo to dosegli. Nedvomno se bomo o tej temi še mnogokrat pogovarjali. Torej, s pogovori sem začela. Začela sem razpravljati o tem, kaj bi lahko storili. Zadeve sedaj mnogo bolj poznam. To, da še vedno iščemo rešitve in to bo pomembno. To bo pomembno za uh, delo, za uh, eh, palestinsko oblastjo in pa za, de, za denar, ki ga vlagamo tja. To bo pomembno za obe strani. Gospod Sarjo Zvolski, spraševali ste po ruski zonalni politiki in pa o energiji. Več pripomb imamo v zvezi s tem. Za Rusijo ima, moramo imeti tesen in močen odnos. Poleg tega potrebujemo jasno energetsko strategijo, ki nam bo omogočala tudi diverzifikacijo eh, energetskih virov kajti ta hip 50 odstotkov naših potreb pokriva Rusija in eh, če to prenesemo v prihodnost, bo to enkrat pomenilo 70 odstotkov. Potrebujemo različne vire energije, veterno energijo, sončno energijo. Za nekatere države bo to tudi jedrska energija in seveda moramo izgraditi, izgraditi tudi nove cevovode. Seboj imam tudi načrt za nove cevovode. Kar je zelo pomembno je to, da priznamo, da so nekatere zadeve politične in ne gospodarske in izvajati moramo pritisk za to, da Rusija teh zadev ne bo videla kot politične. Sodelovati moramo tudi z Ukrajino v zvezi s tem. K temu se bom še vrnila. Kar pa se tiče Afganistana, dovolite, eh, da sem kratka, kajti nimam veliko časa. Naslednji koraki bodo zelo jasni. K temu se moramo vrniti po konferenciji. Imeli smo nekaj zelo dobrih uspehov, naprimer leta 2002 v zvezi z eh, osnovno medicinsko pomočjo. To, to smo dvignili na 85 odstotkov. Sedaj želim tudi konkretne rezultate za prebivalstvo v Afganistanu. To mi je najpomembnejše. Mauro, Kolega Mauro, eno minuto imate na voljo. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa Ashton. Slišali smo hipotezo in sicer z večjih strani, da bi Evropska unija v Varnostnem svetu Združenih narodov dobila svoj sedež. Zanima me, katere možnosti, ki so jih omenjale države članice, so za vas najbolj primerne in uresničljive. Zanima me, kakšno strategijo bo Evropska unija izvajala za to, da bi dosegla ta skupni cilj gospod Pijon za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa Ashton, dober dan. Dvakrat ste že omenili Unijo za sredozemlje. Unija za sredozemlje naj bi bila tudi prednostna naloga španskega predsedstva. Kot veste, bo junija potekalo pomembno srečanje, na katerem bomo odločali tudi o dvoletnem načrtu za Unijo za sredozemlje. Zanima me, kakšne konkretne pobude boste sprejeli na tem področju, zato da bi odpravili vse ovire, ki obstajajo. Istočasno me zanima, kakšne so vaše prednostne naloge v okviru tega dvoletnega načrta. Ali boste spoštovali tudi mnenje Evropskega parlamenta? Mi namreč ne želimo, da bi ustvarjali dodatna sredstva. Porabiti je treba sredstva, ki so že namenjeno za ta namen. Hvala. Revole Šulc. Kolega Šulc, eno minuto. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Želim vam veliko uspeha, gospa Ashton, pri vaši težki nalogi. Izhajam iz tega, da boste zelo odgovorni tudi v odnosih do Rusije. Chris Patten je ugotovil, da je največji primankljaj v zunanji politiki Evropske unije. Ali boste sledili usmeritvi Evropskega parlamenta kajti tukaj gre za strateško partnerstvo vizavi eh, moderno partnerstvo. Ali boste to načelo zamenjali? Tukaj gre tudi za energetsko partnerstvo. Ali se zauzemate za to, da bi vključili tudi posebno poglave človekove pravice, kar so zahtevali tudi v Štrasburgu prejemniki Saharove nagrade? Podpredsednica ima na voljo tri minute, da odgovori na vaše vprašanje. Moje vprašanje na, moj odgovor na prvo vprašanje je, da ne vem. Razlog je ta, da je omis bil sicer božič in da o tem še nisem začela razmišljati. Ujeli ste me torej pri vprašanju, o katerem ne vem veliko. brez razmišljanja pa vem, da bomo slišali zelo različne, različna mnenja o Evropski uniji v zvezi s tem. Kar pa je zelo pomembno, je to, kar je povedal naš predstavnik o varnostnem svetu, kar se tiče sedežav, ampak k temu se bom še vrnila, bila sem odkrita z vami. Potem pa še nekaj o Uniji za sredozemlje. To temelji na barcelonskem procesu. Tukaj je veliko zanimivih držav in zainteresiranih držav. Največji potencial pa je v regionalnem delu, ki že poteka. Gre za zagotavljanje virov, financiranja, za izobraževanje. Potekajo zelo zanimivi projekti, kot veste. Počakati moramo, da bomo videli, kako se bo stvar razvijala. Ob koncu pred prvega predsedstva, so predsedstva, bomo še naprej razmišljali o tem, ali je to eh, naloga za eh, predsednika sveta ali ne. O tem moramo razmišljati in pa v nadaljevanju. To, da razprav eh, v zvezi s tem še nismo začeli. Zame je pomembno to, da bo Unija tako učinkovita, kot si želimo. Delo mora biti učinkovito in za nami je zelo težko delo. Sedaj je videti, da gre na bolje, ampak nadaljevati moramo z delom. To mora soditi tudi v širšo sosedsko politiko. To se zelo pomembni načini dela Unija za sredozemlje in pa vzhodno, partner, vzhodno sosedstvo. Vzhodno partnerstvo, to so zelo pomembne stvari, ampak eh, projekte moramo nekoliko poživiti. Lahko bi bili še bolj učinkoviti. Kar pa se tiče tega, kar je povedal gospod Šulc. To za me ni prekrivanje. Po mojem gre tukaj za sodelovanje, bolj za sodelovanje kot za prekrivanje. Na vrhovih z Rusijo, naprimer na srečanjih za Medvedjevom, sva začela govoriti tudi o partnerstvu za prihodnost in ta hip smo sredi procesa pregleda sporozumov o pridružitvi. Ta hip ni veliko napredka na tem področju. Toda vprašanja v zvezi s človekovimi pravicami so bila vedno del našega dela. Sedaj se vračam k svojemu prejšnjemu dogovoru. Treba je najti primeren način, kako spregovorimo o zadevah, da bomo dobili rezultate. Na to se bom osredotočila. Kako dobimo končne rezultate? O tem moramo razmisliti. Kolegice in kolege, prosim, da zastavijo eno samo vprašanje v času, ki ga imajo na voljo, sicer ne bodo dobili odgovora. Kolega Van Orden ima besedo za eno minuto. Baronica Ashton, vodim vojaške misije Evropske unije. Zanima me, ali ste kdaj obiskali vojaško enoto. V vašem pisnem odgovoru pravite, da je Evropska unija zavezana eh, v Afganistanu za svojo vojaško silo. Ali se zavedate, da Evropska unija nima svojih vojaških sil v Afganistanu? Sicer tam troši veliko denarja, ali veste, koliko denarja se vsako leto potroši v Afganistanu? In kateri koraki so bili sprejeti, da bi zagotovili, da se eh, sredstva Evropske unije ne zlorabljajo? In pa kako je za Jupolom? Honorable Oman Reuten. Kolegica Oman Reuten za eno minuto. Ashton. Yes, Mrs. Ashton. Gospa Ashton, če obstaja konflikt mnen med svetom in Evropsko komisijo, kakšno je vaše stališče? Komu ste v prvi vrsti lojalni? Naj vam dam dva primera. Irak. Kakšno je vaše mnenje o vojni? Ali je vojna upravičena ali ne? Kajti v svetu vladajo različna mnenja. In pa drugo zadeva so poglavja o človeku, je listina o človekovih pravicah. Eh, nekatere države tega niso podpisale. Kakšno je vaše mnenje o tem? Torej, listina o človekovih pravicah. Gospod Pancer, eno minuto. Hvala lepa. Gospa Ashton. Denimo, da sta zunanja politika in sosedska politika pomemben del politike Evropske unije. Zato me zanima, Ali bo Evropska unija storila kaj več v zvezi z vzpostavljanjem odnosov z državami Magreba? Namreč sprejeti bil dokument, v katerem piše, kaj vse je treba storiti za to, da se poglobijo dvostranski odnosi z državami Magreba. Prav tako v dokumentu predvidevamo organizacijo vrha EU Maroko. Zanima me, ali je možno storiti kaj več v zvezi s tem ali se vam zdi, da so ta prednostna partnerstva dobra za države Magreba? Kakšno je vaše mnenje o odnosu s Tunizijo? Predsednica, na voljo imate tri minute. Uh, uh, uh, Gospod Van Orden, kar poskušamo zagotoviti v Afganistanu, je zelo pomembno. Potrebno je razumeti, zakaj smo sploh tam. Ključnega pomena je, da Evropska unija v tem procesu odigra svojo vlogo. Veliko denarja potrošimo tam. Nimam številk ta hip pred seboj, ampak pogledala si bom številke letošnjega leta in za prihodnost. Pomembno pa si je pogledati, kakšne rezultate smo dosegli. En rezultat sem že omenila, naprimer osnovno zdravstvo. Cilj je 400 policistov. Te številke še nismo dosegli. To, da dobivamo vedno več dokazov o tem, da so učinkoviti. Tu pa so še druga vprašanja, ki jih moramo nasloviti. Naprimer, številni predstavniki lokalnih oblasti nimajo telefonov v Afganistanu. Veliko je potencijala, kjer bi lahko dodali dodatno vrednost. To je pristop, ki ga bom obrala. Gre za to, da priznamo, da so vojaške zadeve povezane z gospodarskimi in političnimi in naša uloga eh, Evropske unije morda ni vojaška, ampak je pa to zadeva držav članic. In tukaj gre za cilje, ki se jih zastavimo, zato da se borimo proti terorizmu in da učinkovito sodelujemo eh, drug z drugim in to je moj namen. Moja prva lojalnost, dobro vprašanje. Kar je zame pomembno? je sledeče. Želim združiti svet in komisijo z vašo pomočjo, zato da bi ustvarili skupno strateško politiko na pravilen način. Bila sem ministrica za pravosodje, potem sem bila komisarka. In obstaja dobra volja, da bi prišli do sklepov. In to sem videla v svetu za zvane zadeve in tudi v komisiji ljudje želijo poiskati pot. Moja naloga je, da nas usmerjam skozi to, zato da dosežemo skupno politiko. Ko sem se z vami pričela pogovarjati na neformalen način, sem vam že povedala, da je zelo pomembno, da dosežemo to skupno pot. Kar se tiče vojne v Iraku, smo, kjer smo. Bila sem britanska ministrica, ko se je začela vojna v Iraku takrat sem menila, da je bila to prava stvar, temeleč na tem, kar sem takrat vedela o stvari. Vprašanje sedaj je, kako bomo zagotovili, da bo Irak v prihodnosti stabilna in sveteča država. Naš cilj mora biti pri vsem našem delovanju jasen. Podpreti moramo stabilnost. Podpirati moramo napredek, mir, človekove pravice, stvari, v katere verjamemo, ko delamo po svetu in to nas mora voditi. Galer, per... Kolega Galer, za eno minuto. Hvala lepa, baronica Ešten. Gospod predsednik, kaj pa odgovor na moje vprašanje? Čas se je iztekel. Bomo mogli najti nek drug trenutek, ko bo gospa odgovorila na vprašanje. Bomo našli način, da boste dobili odgovor na svoje vprašanje. Sam moram strogo porazdeljevati čas. Tudi države iz Magreba pričakujejo seveda odgovor. Kolega Galer, za eno minuto. Uh, uh, Baronica Ashton, že deset let imamo uh, Evropsko varnostno in obrambno politiko, od leta 2003 imamo Evropsko varnostno strategijo, ta je bila aktualizirana leta 2008 naši civilni in vojaški štabi so bili 2008 združeni. Pa vendarle ne dosegamo učinkovite koordinirane politike. Kakšno je vaše mnenje? In pa kaj menite o beli politiki, o varnostni in obramni politiki? Ali ne menite, da bi bilo bolj, smislo, bolj smiselno civilno in vojaško načrtovanje? izvajati za enim glavnim sedežem. Ali ne bi bilo to bolje, kot pa da to poteka na ločen način? Kolega Kacin za eno minuto. Grazie, prezidente. Hvala, predsednik. Kratka, 2. decembra sem vas v imenu Alde vprašal o vašem videnju prihodnosti Bosne in Hercegovine in vloge Evropske unije. Zelo ste bili redko besedni in zelo zadržani. V mesecu dni so se razmere zelo poslabšale. Vodja vašega urada v Sarajevu Valentin Insko poziva k preventivnemu delovanju, čas se hitro izteka. Konsenza za ustavne spremembe ni. Napoved in konkretni koraki za izvedbo referenduma o samostojnosti Republike Srpske grozi z realno nevarnostjo razpada Bosne in Hercegovine. Razpad Bosne in Hercegovine pa bi drastično poslabšal politične razmere v širši legiji, regiji. Kaj in kdaj nameravate predlagati in storiti na področju kriznega upravljanja v Bosni in Hercegovini? Naj vas spomnim, letos bo 15. obletnica genocida v Srebrenici in to je dodatni element, ki ga moramo upoštevati. Onorevole Anguraki. Hvala lepa. Najprej bi želel povedati, da smo že večkrat povedali, da nasprotujemo lizbonski strategiji. Kar se tiče odgovorov, zlasti pri točki 3, pa uh, spreminja naše mnenje. Zanima me, zakaj gospa Ashton ne želi podati dokumente, dokazov, ki bi postavili parlament v enako vreden položaj za svetom. Zanima me, kaj želi narediti za to, da bi spremenila nespremljivo skupno stališče Evropske unije glede Kube, tako da bi lahko normalizirali drž, uh, odnose za to državo. Gospa Ashton prav tako ni podala mnenja o odnosi z Latinsko Ameriko. Podpredsednica ima na voljo tri minute za odgovor. Uh, Gospod predsednik, bom začela z gospodom Pancerjem, zato ker res nisem odgovorila na njegovo vprašanje, nekoliko sem zamešala svoje zapiske. Vrh z Marokom, načrta za to še nimamo, vendar imate prav, ko trdite, da je treba storiti več tudi z državami Magreba. Mislim, da bi morali uporabiti sosedsko strategijo. Se še enkrat opravičujem, ker prej nisem odgovorila na vaše vprašanje. Gospod Galar, glede civilnega in vojaškega osebja. Nisem seznanjena z belo knjigo. Zagotovo bom prejela več informacij v zvezi s tem. Kar zadeva delovanje na svojo pest, naj povem sedeče. Države članice so seveda odgovorne za svojo obramno politiko zato ne vem natančno, kaj ste imeli v mislih s tem delovanjem na lastno pest. Ampak mi smo se odločili, da bomo delovali skupaj. Kar zadeva samo načrtovanje in pa tudi poveljevanje. Mi smo že izvedli projekte, kjer smo uporabljali posamezna sredstva držav članic in jih izkoristili za ta skupni komandni plan. Mislim pa, da je treba izkoristiti sredstva, ki jih imamo na voljo na najboljši možni način. Toliko v zvezi s tem. Potem, kar zadeva Bosno, popolnoma prav imate, da obstajajo zelo resna vprašanja, ki jih je treba rešiti. Z gospodom Minskom sva se srečala večkrat. Na zadnje prejšnji teden srečala sva se tudi z drugimi, govorili smo o strategiji. Jasno je, da je to ena država, v kateri živi več skupnosti, ki morajo soobstojati seveda. Vsaka skupnost je ponosna sama na se, do tega so upravičene, lahko tudi organizirajo referendume, konec koncev pa je to ena sama država. Vendar moramo o tem še naprej govoriti. Vesela sem, da bodo volitve potekale oktobra, kar pomeni, da imamo na voljo dovolj časa, da se na to pripravimo. Mislim, da je Lord Ashton rekel, da je pravzaprav perspektiva članstva v Evropski uniji tisto lepilo, ki je držalo skupaj Bosno in Hercegovino. Tudi s Kodom Minskom sva jasno povedala, kakšne možnosti ponuja Evropska unija. In mislim, da bi Bosna lahko imela precejšnje koristi od tega. Treba je poslušati tudi ljudi, ne samo politične voditelje. Večina ljudi seveda v tej državi želi živeti v miru, želi živeti na način, ki jim je najbolj pogodo in ki jim koristi. Z Valentinom Iskom sva redno v stiku, ima tudi mojo telefonsko številko, mislim pa, da mu moramo zagotoviti vso podporo. Potem pa še vprašanja, ki ste mi jih zastavili, kar štiri so bila na eno samo. Vesela sem, da niste proti meni. Če želite biti proti Lizbonski pogodbi, je to vaša stvar. Glede informacij in dokumentov, Sama se zauzemam za prost dostop do informacij, se pa zavedam tudi tega, da določene informacije ne smemo posredovati, vsaj ne vedno. Naj povem tudi zelo jasno in glasno, da me skrbi položaj človekovih pravic na Kubi. Ugotoviti je treba, ali strategija, ki jo tam izvajamo že dolgo let, deluje ali ne. Vemo, da obstajajo predsejšnje države, države v tej državi. Uh, Gospa Ashton.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 Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa podpredsednica, Evropska unija je seveda odeležena v številnih mednarodnih sporih, ki so prisotni posod po svetu. Mislim, da bi morali bolj aktivno sodelovati pri reševanju sporov na evropski celini, naprimer na Balkanu, kot so omenili že nekateri kolegi. Obstajajo pa tudi drugi konflikti, naprimer v Gruziji, kjer je bila kršena teritorijalna celovitost in tako naprej. Potem konflikti v Moldovi in tako naprej. Zanima me, kako bi po vašem mnenju Evropska unija morala poseči v te spore. Ali se lahko umešavamo tudi v konflikte na ruskem ozemlju? Namreč Rusija na vse preomenjene države gleda kot na svojo sfero nadzora. Gomež za eno minuto. A... Številni menimo, da če se režim v Iranu ne bo spremenil, če ne bodo v Iranu spremenili svojega mnenja o jedrskem orožju, potem bi Evropska unija morala sprejeti usmerjene sankcije, ki ne bi omejile in škodile državljanstvu, temveč bi škodile režimu. Treba je rešiti tudi vprašanje človekovih pravic v Iranu. Zato me zanima, gospa podpredsednica, kaj bi po vašem mnenju morala storiti Evropska unija? Kako bi lahko mi pomagali tistim, ki se borijo za človekove pravice in svobodo v Iranu? Kako bi lahko odpravili ta jekleni obroč režima nad mediji? Uh, ali ima komisija kakšen načrt za financiranje novih televizijskih kanalov v Farsiju. Honorevole Kumu. Komocaku za eno minuto. Re. Najlepša hvala, gospod predsednik. Sinteke iz Lisabona, sto domeja tis kinis eksoterikis politikis. Hvala lepa. Zanima me vprašanje na področju zunanje politike. Could we... Ricominci, ricominci dall'inizio. Prosim, če začnete še enkrat. Ja, torej, dva pomembna elementa Lizbonske pogodbe na področju skupne zunanje in varnostne politike sta v bistvu dve klauzuli. Po eni strani gre za klauzulo uh, eh, o vzajemni, uh, vzajemnem eh, pomaganju, mutual assistance In uh, ta klauzula, omenjena je v členu 42 pogodbe, govori o tem, da če je napadena država članica, potem morajo partnerji v Evropski uniji pomagati tej napadeni državi. Kako razumete to klauzulo? Kako jo ocenjujete? Ali menite, da ta klauzula mora vplivati na stališča Evropske unije in na njeno delovanje in eh, potem, eh, če bi naprimer neka država zunaj Evropske unije napovedala vojni oziroma napadla članico Evropske unije, kako bi potem postopali? Gospa podpredsednica, tri minute imate na voljo, da odgovorite na vprašanje. Uh, I mean, the... Najlepša hvala. Gospod Lize, Sami ste opisali situacijo v Gornjem Karabahu, v Moldovi in tako naprej. Že v vodnem nagovoru sem rekla, da imamo na voljo sosedsko strategijo, da je zelo pomembno, kaj počnemo v naši bližnji okoliščini. V Moldovi tesno sodelujemo z organi. 16 evrov na državljana dobi ta država, tako da so druga največja prejemnica finančnih sredstev iz Evropske unije. Na Gornem Karabahu je treba pogledati, kaj se dogaja z Armenci, kaj Turčija počne na tem področju. Ta odnos je treba nadalje razvijati. Odgovoriti je treba tudi na njihove skrbi glede energije in tako naprej. Treba je jasno začrtati, katera so konfliktna področja, kaj lahko tam storimo. Rusija pa je ta rdeča nit, ki se vleče pri vseh teh vprašanjih. Bodi si zato, ker so to nekdanje Sovjetske republike ali pa zaradi tega, ker ima Rusija še vedno interes v teh državah. Treba je nadalje razvijati odnose in ko bo šel v Rusijo, bom zagotovo govorila o tem. Z Rusijo moramo spostaviti proaktiven odnos, ki nam bo omogočil, da rešimo zadeve, ne pa da se še bolj oddaljimo drug od drugega. Gospa Gomeš, kaj naj storimo v Iranu? Kot sem že prej povedala, sama se zauzemam za to, da podpremo vse tiste, ki se zauzemajo za človekove pravice v Iranu. Sankcije so nekaj, o čem bomo še govorili, vendar je treba počakati na mnenje sveta. V svetu so že povedali, da je treba najprej vzpostaviti dialog, pri tem upoštevati tudi načela, ki jih mi spoštujemo. Mislim, da če ne bodo spoštovali začrtanih pravil, bo treba zagotovo sprejeti drugačne ukrepe. Klauzula o solidarnosti 42.7 člen imam odprt v tem členu piše, da je treba zagotoviti pomoč skladno s členom 51 listine Združenih narodov. Vsaka država članica naj bi zagotovila to pomoč skladno s svojimi zmogljivostmi. Ne vem, kako bomo to prevedli v stvarnost. Svet oziroma svet za zunanje zadeve mora obravnavati to vprašanje. Na voljo imamo pogodbo, sedaj je čas, da preučimo praktične posledice te pogodbe. Res je, da je ta člen zelo splošno formuliran, da res poziva k zagotavljanju pomoči, pri tem pa je treba upoštevati tudi okoliščine in mnenje sveta, kje želi svet združiti svoja prizadevanja. Dobro, sedaj pa odbori. Besedo dobijo bodi si predsedniki odborov ali pa predstavniki odborov. Najprej kolegica Žuli. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa podpredsednica, v imenu odbora za razvoj bi vas rada vprašala, kdo bo komisar oziroma komisarka odgovoren za razvoj instrumenta za sodelovanje in razvoj, kdo bo odgovoren za Evropski sklad za razvoj, kakšna bo tudi služba oziroma kakšna bo vloga službe za zonanje delovanje. Zanima me, ali ste že predvideli kakšne konkretne ukrepe za spoštovanje člena 208 pogodbe, ki zahteva, da Evropska unija spoštuje tudi cilje na področju razvoja in sodelovanja in te cilje upošteva tudi v politikah, ki jih izvaja v državah v razvoju ali boste v okviru Evropske službe za zunanje delovanje predvideli tudi neko delek, ki bo skrbel izključno za ti dve področji. Ali predvidevate tudi sporazum o prostotrgovinski menjavi s Kolumbijo? Se upravičujem, najprej dam besedo podpredsednici za dve minuti. Lahko odgovorite na eno samo vprašanje. Thank you. The rules keep changing. The, um... Pravila se očitno spreminjajo. Kar zadeva razvoj, naj najprej povem, da je razvoj zagotovo sam, v samem osrčju dela, ki ga opravljamo. Razvoj je bistvo odnosov, ki jih vzpostavljamo s tretjimi državami. Zanimivo, je, kako so tretje države navdušene nad vključevanjem razvoja v politike. Vesela sem, da vsi priznavamo, da je razvoj zelo pomemben vidik politike. Razvoj je nekaj, čemu morate tako svet kot komisija posvečati veliko pozornosti. Imenovani kandidat za to področje Anders Pibalks, z njim sem se že pogovarjala o tem, kako bi lahko se skupaj čim bolj uspešno delovalo. Kolikor vem, bo v Evropski službi za zunanje delovanje tudi poseben oddelek za razvoj. Komisar bo seveda odgovoren za denar, ki je na voljo v Evropskem skladu za razvoj. Strategijo pa bomo razvijali skupaj v okviru skupne zunanje politike, kar pomeni, da je razvoj pomemben del politike, ki jo izvajamo, razvoj bomo vključili v širši okvir, vseeno pa bo odbor za razvoj še vedno imel svojo besedo pri reševanju razvojnih vprašanj. Upam, da nam bo to uspelo uresničiti tudi v praksi, računam tudi na ulogo Evropskega parlamenta in z Andersom bova zagotovo sodelovala na tem področju. Kar zadeva prostotrgovinski sporazum s Kolumbijo, kaj se s tem dogaja v tem trenutku? Sama sem že prešla na novo funkcijo, tako da nisem več odgovorna za trgovino. Vem, da so pogovori prišli do določene točke, sedaj pa smo se odločili, da bomo s pogovori začasno prekinili oziroma bomo počakali na imenovanje novega komisarja. Novi komisar bo potem nadalje opravljal pogovore v zvezi s prostotrgovinskim sporazumom. Vem, da je to vprašanje zelo pomembno za Evropski parlament. Kazini. Kolega Kazini, predsednik odbora za ustavne zadeve, eno minuto imate na voljo. Hvala lepa. Gospa Ashton, zelo enostavno vprašanje imam. Moj odbor se seveda ukvarja tudi z vprašanji, za katere ste zadolženi vi v okviru sveta. Vprašanje pa je sledeče. V odgovoru na vprašanja ste rekli tudi, da boste storili vse za to, da bo Evropska služba za zonanje delovanje učinkovita, da bo delovala usklajeno in da bo kot enota videna tudi strani drugih akterjev po svetu. Zanima me, ali nameravate vzpostaviti kakšno Evropsko šolo za diplomate, za diplomacijo? Ali boste pri tem izkoristili že obstoječe zmogljivosti? Mislim, da bi morali v okviru te šole ljudi izobraževati o tradiciji, o zgodovini, tudi o sami Evropski službi. Kolegica Ashton. Najbolj enostavna vprašanja so ponavadi najbolj zanimiva v številnih pogledih. Ob koncu mojega mandata se bomo verjetno znašli v položaju, ko bomo imeli na voljo določeno usposabljanje za uradnike v Evropski službi za zonanje delovanje. Treba je izkoristiti to, kar že obstaja, naprimer v okviru komisije, kaj komisija trenutno ponuja delegacijam. Prav tako lahko izkoristimo zmogljivosti posameznih držav članic. Treba je namreč le vzpostaviti izobraževanje za diplomate, usposabljanje za diplomate, pri čemer bo treba upoštevati izkušnje, ki jih imajo tisti, ki delujejo znotraj komisije, kot tisti, ki delujejo v okviru držav članice. Na tak način bodo lahko osebe ustrezno upravljale svoje delo. Obstajajo kritike, sama sem s tem seznanjena, kajti te kritike sem prebrala, da ne počnemo dovolj v zvezi z usposabljanjem. V Bružu res obstaja določeno usposabljanje in izobraževanje za uradnike. Ne vem točno, kaj se s tem dogaja, bom zadeve raziskala. Vem pa, da je to ta služba res edinstveno telo. Dejstvo je, da bomo diplomate morali usposabljati, zato da bodo vedeli, da gre tu za drugačno službo vsaj v primerjavi s tisto, ki so ji prej pripadali ali ki ji še bodo pripadali. Ne vem, ali sem odgovorila na vaše vprašanje. La parola per un minuto. Za eno minuto dam besedo podpredsedniku Stajesu, ki prihaja iz odbora za nadzor proračuna. Vrav. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa Ashton. Kolega Brok in kolegica Neitz sta zastavila zelo jasno vprašanje v zvezi z Evropsko službo za zonanje delovanje in tudi v zvezi s tem, kako boste naredili to službo operativno že letos pomladi. Danes ste rekli, da želite vzpostaviti tesne odnose tudi z Evropskim parlamentom, zato da boste Evropskemu parlamentu jasno povedali, kaj se dogaja s to Evropsko službo, kako se financira. Rekli ste tudi, da bo Evropski parlament lahko nadzoroval sredstva, ki bodo namenjena za Evropsko službo za zonanje delovanje. Mislim, da bi morali v okviru proračuna nameniti posebno vrstico Evropski službi, tako da bi lahko parlament opravil tudi razrešnico za to službo. Lahko bi sodelovali tudi z OLAFom. S tem bi zagotovili celoten politični in finančni nadzor. Se strinjate s tem predlogom? Raston. Kolegica Aston, dve minuti. Upam, da vam lahko na kratko odgovorim na vaše vprašanje, kajti tisto, kar sem že povedala gospodu Broku, pokriva tudi vaše vprašanje. Kot sem že prej povedala, obstajata dva načina, kako se lotiti tega vprašanja. Nekateri pravijo, da bi morala ta služba biti del komisije, drugi pravijo, da je ta služba služba sui generis, ločeno telo. Katero koli rešitev bomo že sprejeli, sama se bolj nagibam k tem, da je to služba sui generis, kajti to pravi tudi pogodba, bo parlament seveda imel svojo funkcijo in ta služba bo predmet nadzora strani parlamenta. V vsakem primeru bo treba zastaviti proračun. Proračunska sredstva, ki bodo namenjena za to službo, so seveda del splošnega proračuna, ki ga nadzirate tudi vi. Strinjam se z razrešnico, mislim pa, da je treba razmisliti o določenih vprašanjih, naprimer, kako se bo izvajala razrešnica. O tem se je treba še pogovoriti. Višji uradniki bi morali prevzeti odgovornost, tako kot to zahteva odbor za proračun. Zagotovo pa se boste želeli z menoj pogovoriti o določenih zadevah. Na to vrstne pogovore sem pripravljena in sem odprta za njih. Mislim pa, da potrebujemo ustrezno strukturo, preko katere bomo lahko nadzorovali, kako se porablja denar. Vem, da je to bistvenega pomena. Naj povem še to da je pri vsem zelo pomembno tudi to, da zagotovimo znotraj proračuna zadostno fleksibilnost in sicer na tak način, da se ne bomo izogibali nadzoru, ampak da bomo, če se bo situacija spremenila, lahko prerasporedili sredstva. Kaj razmislite, naprimer, o jemnu in kaj se je dogajalo s tem v zadnjih dveh tednih? Na sestanku se bomo pogovarjali seveda tudi s predstavniki izjemna, to srečanje bo potekalo dan pred konferenco o Afganistanu. Prepričana sem, da parlament ima svojo ulogo v tem celotnem procesu. Upam, da ste zadovoljni z odgovorom. Moreira. Kolega Moreira, predsednik odbora za mednarodno trgovino. Eno minuto. Chair, I... Hvala, gospod predsednik. Sam nadomeščam gospomu Skardini, ki je podpredsednica odbora in ki je bila tudi zbrana, da zastopa naš odbor na tem zaslišanju, nažalost pa se ni uspela udeležiti današnjega zaslišanja zaradi težav z letom. Naj preberem tudi torej vprašanje, ki jih je pripravila gospa Muskardini. Gospa Ashton, Bili ste komisarka za trgovino, veste, da je trgovina zelo pomemben del zonanje politike Evropske unije. Zanima me, kako ste si zamislili izvajanje svoje nove funkcije v sodelovanju z novim komisarjem za mednarodno trgovino. Druga zadeva. Evropska služba za zonanje delovanje je zelo pomembna. Gre za to, da bo ta služba pokrila delovanje trenutnih delegacij in drugih predstavništev. Na tem področju že izvajamo določeno politiko, zato me zanima, kako ste si zamislili organizacijo evropskih trgovinskih predstavništev v okviru veleposlaništev in tako naprej. Ali nameravate storiti karkoli v zvezi s tem, da ne bi zunanjih predstavništv Evropske unije zlorabile kakšne medvladne organizacije. Se opravičujem, gospod, ampak čas se vam je iztekel, zato vas tudi prekinjam. Kolegica Ashton ima na voljo dve minuti, da odgovori na vprašanje. Najlepša hvala. Zelo vesela sem, da vas vidim danes tu. Sama s Karlom Deguhtom nameravam tesno sodelovati. Mi, da smo se že pogovarjala o tem, kako naj bi to sodelovanje izgledalo. Trgovina je seveda zelo pomembna in trgovina tudi mora ostati pod nadzorom komisarja, ki bo imenovan za to področje. Sama sem obiskala posamezne delegacije, ko sem bila komisarka za trgovino. Gotovila sem, da je pristop, ki smo ga obrali, dober. Posamezne delegacije med seboj dobro sodelujejo, zato se mi zdi, da bi bilo smiselno obrati enak način delovanja, kot je veljal do sedaj. Nima smisla stvari spreminjati, če dobro delujejo, vsaj ne dokler ne gotovimo, kako bi lahko bolje sodelovali imamo širša strateška partnerstva, vzpostavljena številnimi državami posod po svetu in ta strateška partnerstva so tista, ki nam omogočajo, da bolje sodelujemo, da zagotavljamo gospodarsko pomoč. Države v našem sosedstvu imajo z nami vzpostavljene tesne odnose, v Moldovi imamo delegacijo, ki trenutno ugotavlja, ali obstajajo pogoji za vzpostavitev trgovinskega sporazuma v prihodnih mesecih. Tudi Ukrajina je pomemben partner, tudi v Ukrajini razmišljajo o tem, kaj bi lahko še storili na tem področju. Države se na nas obračajo s prošnjami, da storimo več v prihodnosti. Mislim, da je treba na vse to gledati v širšem kontekstu, v kontekstu spostavljanja tesnejših odnosov za prihodnost. Mislim, da je to del pristojnosti komisije. Komisar za trgovino bo seveda vključen v ta celoten proces, za katerega bo na koncu odgovorna komisija. Andiamo con eh, Nadaljujemo s posameznimi poslanci. Po trije boste dobili besedo. Najprej kolega Neuser. Ja. Eh, Gospa Ashton, pri odgovoru na vprašanje o Afganistanu ste pravkar povedali, da želite doseči konkretne rezultate za ljudi v Afganistanu. S to zahtevo imate vso podporo Evropskega parlamenta. Vendar pa mora biti to tudi cilj pri organizaciji konference o Afganistanu v Londonu. In na tem ozadju, katere ukrepe bi naj po vašem mnenju podozela Evropska unija, zato da bi spodbujala delo nevladnih organizacij v Afganistanu, da bi to bolje koordinirali z NATO in z ZN in kako ocenjujete zahteve nevladnih organizacij, da bi ločeno od vojaških eh, nalog lahko te delale v Afganistanu. Kelam, a... Kolega Kelam za eno minuto. Hvala. Gospa Ashton. Na decembrskem eh, zaslišanju sem eh, dobil občutek, da lahko politike Evropske unije gradimo na obstoječih sporazumih z eh, tretjimi partnerji. Ali ste prepričani, da lahko sporazume na področju energetike gradimo na sporazumih, kakršen je ta med Šruderjem in Putinom? Kaj bi vi naredili za to, da bi preprečili nadaljne takšne dvostranske dogovore in da bi v prihodnosti imeli sporazume, ki bi upoštevali solidarnostno klauzulo, kakršno je predlagal parlament že pred tremi leti. Hvala lepa. Onorevole Arlaki, per un minuto. Kolega Arlaki, za eno minuto. Hmm. I, I disagree gospa Ashton, ne strinjam se z britanskimi konzervativci, ki so vas obsojali pri vašem eh, mladostnem delu. Ne želim eh, ponovno podariti te eh, dileme, prav tako pa mislim, da je to en izmed boljših delov vašega življenja pisa. Moje vprašanje je enostavno. Sedaj imamo zgodovinsko priložnost. Čez nekaj mesecev bo sledil uh, pregled pogodbe o neširjanju jedrskega uh, orožja. Uh, kaj menite o tem, da bi morala Evropska unija prevzeti vodilno vlogo pri prepovedi jedrskih uh, orožjih, kakor je to pozval tudi predsednik Obama? Konec mojega vprašanja. Gospa podpredsednica, na voljo imate tri minute, da odgovorite na vprašanje. Um, no- Hvala za vprašanje. Gospod Neuser, kar se tiče srečanja v Afganistanu, prisotnih bo 70 držav oziroma organizacij, ki bodo sodelovale. In uh, vem, da že potekajo pripravljalna dela, potekajo srečanja z ameriškimi uradniki, pogovarjala sem se tudi z britanskimi preko uh, eh, britanskim zunanjim ministrstvom in prav gotovo bo eno izmed vprašanj to, kako se pomakniti v smeri boljše koordinacije. Moramo združiti moči in se vprašati, ali lahko naše naša predstavništva, naše delegacije združiti v eno. Potem drugič moramo analizirati to, kar že počnemo, kaj je uspešno, kaj moramo spremeniti in moramo dobiti sveže stališče o tem, kaj se mora zgoditi. Seveda bo ta konferenca priložnost, zato da bomo lahko bolje uskladili z drugimi to, kar želimo narediti v prihodnosti. Eh, gospod Kenem, Menim, da potrebujemo močno politiko o varnosti oskrbe z energijo. Potrebujemo diversifikacijo energetskih virov, eh, torej glede na to, odkot energijo pridobivamo, veterna energija, sončna energija in tako naprej. Prav tako pa je pomembno um, se vprašati tudi, kaj narediti z energijo, ki uh, prihaja uh, v Evropsko unijo. Veste, da sedaj pogajajo, poteka, poteka pogajanja o Nabuku in tako naprej. Uh, Um, seveda je pa ključno, da. Eh, ti plinovodi potekajo v obe smeri, seveda potrebujemo uh, politiko varnosti in skrbe z energijo in sodelujemo z komisarjem za energijo, zato da bi to dosegli. Kar se tiče pogodbe o neširjenju uh, orožja, naj povem še enkrat, da sedaj drugače gledam na uh, jedrsko orožje kot na mojo mladostjo. In uh, pomembno je tudi to, kar je povedal predsednik Obama. Nekatere države članice v Evropski uniji imajo tukaj močna stališča. Moja zaveza pa je naslednja. Kot druge v tej hiši želimo zagotoviti, da se ukvarjamo z problemi, da se zavedamo nevarnosti, ki bi nas lahko čakale v prihodnosti. Vidimo, kaj se dogaja v nekaterih državah. Vidimo, da se lahko jedrska moč spreminja v jedrska orožja. Vidimo tudi, da obstaja pomankanje varnosti na tem področju in da tukaj obstaja velik potencial za terorizem. Moramo se prizadevati k zmanjšanju števila jedrskih orožij. Eh, in lahko vam podam mojo zavezo, da eh, želim eh, tukaj unesti svoj angažmaj in upam, da se mi boste pridružili. Un minuto. Za eno Hvala, predsednik. Gospa kandidatka, od imenovanja ste veliko povedali o čezatlantskih odnosih. Tudi danes ste govorili o tem. Lepo in prav, ampak ali poleg besed obstajajo tudi projekti, prioritete, ali obstajajo tudi institucionalni inštrumenti. V študiji, ki je bila objavljena jeseni, piše svet, ki eh, je ustvaril čezatlantske odnose, hit, hitro bledi. Evropska unija in ZDA morata osvežiti svoje odnose v bolj učinkovitem in strateškem partnerstvu. Konec citata. Torej, obstajajo določene razlike med EU in ZDA. Ampak, kar se tiče vloge človekovih pravic, globalnega vodenja, kar se tiče energetike in podnebne politike, kateri projekti in prioritete ter institucionalne cilje postavljate za osvežitev čezatlantskih odnosov? Simanski, peru minut. Kolega Šimanski, za eno minuto. Eh, Hvala, gospa podpredsednica. Tukaj sem. omenili ste ključno vlogo Evropske unije, ko gre za vprašanja človekovih pravic po svetu. Eden izmed eh, osnovnih, ena izmed osnovnih človekovih pravic, ki se jo v zadnjem času veliko napada, je verska svoboda. Imeli smo veliko kritičnih eh, incidentov, imeli smo veliko krvavih incidentov v Pakistanu, Egiptu, Vietnamu. Napada se kristjane in to vedno bolj pogosto. To se dogaja celo v demokratični Indiji. Mi imamo uh, zakonite omejitve v povezavi z Rusijo in pa uh, v Rusiji in uh, Belorusiji na kitajskem. To je vedno bolj ključno vprašanje. Zanima me, ali boste spremenili situacijo, ali uh, bomo še naprej kar tiho o tem uh, verskem preganjanju po svetu. Volekova, čev, per... Kolega Kovačev, za eno minuto. Mrs. Ashton. Hvala. Gospa Ashton, tukaj sem. Razočarali ste nas, ko ste rekli, da niste prepričani, ali so potrebne, ali so potrebne predstavitve, ko gre za uh, položaje visokih uradnikov. Uh, Verjetno imate enako, mož, enako mnenje tudi o e, zaslišanju visoke predstavnice. Vendar pa mislim, da moramo v interesu preglednosti za evropske državljane ali nameravate razmisliti o predstavitvah pred, e, pred, pred odbori Evropskega parlamenta in pred delegacijami, zlasti tiste, ki ste jih označili kot ključnega pomena, ZDA, Kitajska, Japonska in tako naprej. Upam, da boste kasneje letos pri pripravi vašega predloga o službi za zonanje delovanje povedali tudi nekaj v zvezi s tem. Pa podpredsednica, za tri minute imate besedo. For the, for the said... Hvala za vprašanja. Ko ste rekli. Um, vse lepo in prav o odnosih med ZDA in EU, sem upala, da se boste tukaj ustavili. Ampak prav je, da ste povedali, da imamo priložnost, da si ogledamo, kako učinkovit je naš od, strateški odnos z ZDA. Imamo nekatere inštrumente v okviru dialogov, ki sedaj obstajajo, čez Atlantski ekonomski svet, eh, svet za energijo in tako naprej. Eh, in seveda imamo tudi redne vrhe z ZDA. Naslednji bo potekal maja ampak menim, da lahko naredimo še več. Ne vem čisto jasno, kakšne inštrumente imam tukaj na voljo, ampak jasno je naslednje. Potrebno je okrepiti odnose, ki jih imamo z uh, mojimi sogovorniki, torej ljudje na isti ravni in moramo tudi okrepiti odnose na področju predsednik, uh, predsednika sveta in komisije izkušnje, ki sem jo dobila kot komisarka za, um, za trgovino, eh, sem eh, videla, da imamo skupen interes v Afriki, da lahko spodbujamo afriške države v razvoju. Uh, in res je. To je nekaj, o čemer moramo še razmisliti. Kar se tiče verske svobode, konvencija o človekovih pravicah, kako je prevedena v državi, ki jo najbolje poznam, se jasno zauzema za svobodo izražanja in za me je to osnoven del človekovih pravic. Žal mi je, če mislite, da tega ne spoštujemo dovolj, ampak sama mislim, da je to ključen del, uh, ki ga moramo spoštovati pri naših odnosih z preostalim svetom. In potem še kar se tiče vprašanja posebnih predstavnikov. Vedno mi je žal, če vas moram razočarati, ampak uh, ne nameravam posebnih predstavnikov za vsako posamezno državo. Moram uh, dokazati, da sem razmislila o pravih ljudeh za prave naloge. Nisem proti temu, da bi um, prišel kdo v parlament, ampak uh, to, da bi povabili te predstavnike, če to pogodba nujno ne zahteva, ni potrebno. O tem se lahko še naprej pogovarjamo. Morda bomo lahko naredili morda bomo lahko našli takšno metodo, da boste vi imeli občutek, da se lahko neposredno pogovarjate z ljudmi, ki prevzamejo določene naloge. O tem bom torej še razmislila. Sivič, Kolega Sivič, za eno minuto. <clears throat> E, take presluhanja. Hvala lepa. Odbivajo se vedno formule take, že mi hcemo. Hvala lepa. ko gre za predstavitve, gre za to, da želimo mi določene stvari izvedeti, vi, gospa, pa govorite v zelo eh, splošnem eh, smislu. Kmalo boste morali te splošne pripombe prevesti v konkreten jezik. Zanima me, ali obstaja načrt za Ukrajino za dan po predsedniških volitvah, ali Evropska unija načrtuje uh, nove odnose z Ukrajino in z novim predsednikom Ukrajini. Sedaj je trenutno tukaj vlada politični kaos in to številnim ljudem v Evropski uniji odgovarja. V Ukrajini se politike ne morejo dogovoriti, zato lahko Evropska unija še naprej sedi križem rok. Ali bo dosežen sporazum o, um, o pridruževanju in ali bomo se končno pogovarjali o stvarih, ki so pomembne za vse nas? Hvala lepa. V svoji spomladanski resoluciji je Evropski parlament povedal, da odnosi z ZDA predstavljajo najpomembnejše strateško partnerstvo v Evropski uniji. In podali smo nekaj specifičnih predlogov o inštrumentih in mehanizmih, ki bi jih morali uh, prilagoditi in eh, spremeniti, zato da bi lahko izboljšali odnose. Naprimer, dva vrha na, dna, eh, na leto, potem politični čez Atlantski svet, ki bi vključil tudi vas, visoko predstavnico, ki bi jim dalo možnost, da se pogovarjate neposredno z eh, Hillary Clinton in pa tudi že obstoječi inštrumenti čez Atlantski gospodarski svet. Vse to je potrebno zato, da spodbujamo gospodarsko partnerstvo, o katerem smo govorili prej. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o teh predlogih Evropskega parlamenta, torej, da bi potrebovali čez eh, Atlantski politični svet, da bi eh, spodbujali eh, zakonodajni dialog in pa, da bi imeli dva vrha na leto. Gospa Pak. Veliko govorite o eh, upanju in mi želimo eh, enoglasno zunanjo politiko. To se vedno znova ponavlja. Ali lahko v okviru Evropske unije tiste države, ki danes še niso priznale Kosova, pripravite do tega, da se postavijo v vrsto tistih, ki so Kosovo že priznale. Na ta način bi lahko jasno dokazali, kako zelo enoglasno delujemo. Signora vicepresidente, Gospa podpredsednica, na voljo imate tri minute, da odgovorite na vprašanja. Uh, Hvala, gospod Civič. Nisem uh, želela biti politično korektna ali preveč splošna, ampak, kakor veste, želim uh, povdariti tudi to, da se bom pogovarjala za parlamentom, ko bo pripravljala svoje strategije in to na ta način, da bom dokazala, da sem posvetila temu vprašanju veliko energije. Ukrajina je dober, eh, dober primer. Torej, 7. februarja bodo potekale volitve in eh, zanimivo je, da ne vemo, kdo bo tukaj zmagal. Ne moramo si predstavljati, kdo bo zmagal. Morda je to že samo po sebi znak za demokracijo. Seveda bomo morali po volitvah eh, odgovoriti na številno vprašanje. Torej, kakšen bo odnos z Rusijo? Uh, kako bomo mi podpirali Ukrajino pri pravosodnih vprašanjih, eh, pri, državi, eh, pri pravni državi, kako nadaljevati pri trgovinskem sporazumu, o katerem smo se že začeli pogajati, ampak obstaja še veliko eh, neizpolnjenih kriterijev strani Ukrajine. In uh, ni tako, da ne bi imela jasne predstave o tem, o čem je potrebno razpravljati v Ukrajini. Menim, da moramo najprej počakati na rezultate volitev in da uh, ne smemo postopati preuranjeno. Potem, kar se tiče ZDA. Enkrat sem se že srečala z Hillary Clinton, ko je prišla na srečanje NATO. Bila sem tudi povabljena v Washington, to srečanje je določeno. Prav tako sem se srečala z Richardom Holbrookom, pogovarjala sva se po telefonu in spet se bova srečala, ko bova v Londonu eh, na prihajajoči konferenci. Zelo si želim pospešiti uh, dialog z ZDA in uh, v okviru čezatlantskega sveta bodo to lahko naredili tudi poslanci. Kot komisarka za trgovino sem veliko časa preživela v kongresu, veliko sem se srečala z eh, predsedniki odborov, z odbori samimi, saj se mi je zdelo pomembno, da prepoznamo pomembnost kongresa v eh, sistemu ZDA. Upam, da bo tudi Amerika prepoznala vlogo Evropskega parlamenta in da bo uh, okrepila tudi zakonodajni dialog med našimi državami. Veliki, veliki upi za me, gospa Pak, hvala lepa. Kar se tiče priznavanja Kosova, obstajajo specifični razlogi za države članice, ki še niso priznale Kosova in o tem ne bom sedaj govorila. Uh, eh, za me je pomembno to, da EULEX dobro deluje in da s, imamo tudi ustrezne zaveze sveta. Prepričana sem, da imamo takšne predispozicije, eh, da bomo lahko torej tej težavni regiji pomagali. Munic, Peru, minuto. Kolegica Munic, eno minuto. Ja, Ashton, aku... Hvala lepa. Gospa Ashton, omenili ste že Kolumbijo in Kubo. Strateški odnosi med EU in uh, Latinsko Ameriko pa predstavljajo veliko več kot ti dve državi in uh, zaslužili bi si več pozornosti, kakor smo jim povedali do sedaj. Imamo vrh AKP in EU, in imamo tudi vrhe z Latinsko Ameriko. Razvili bomo delovne programe, ki bodo določili odnosi med nami in temi regiji. Kakšno dodano vrednost bo vaš mandat eh, ponudil pri ponovnem spodbujanju odnosov z Latinsko Ameriko in eh, če stopimo onkraj prostotrgovinskih sporazumov? Govornica prekinjena. Gospod Klemfer. Gospa Ashton, pred V odgovoru gospe Haukala, Hautala ste povedali, da je naš interes v rezultatih, v tem, da dosegamo to, kar želimo. Da, ampak zunanja politika se ne prestano sooča z dilemami. Naprimer, vemo, da eden izmed potencialnih strateških uh, partnerjev uh, izvaja smrtno kazen in da se v drugi državi tudi ubija raziskovalne uh, Eh, novinarje. Čemu boste dali prednost? Gospodarskim odnosom ali človekovim pravicam? Kolegica Jaten Maki. Gospa Ashton. V okviru Lizbonske pogodbe je cilj Evropske unije ta, da spodbuja mir in pa dobrobit za svoje ljudi. Evropska unija je Evropi prinesla mir in stabilnost. Nažalost pa preprečevanje nasilja in preprečevanje konfliktov še niso v sami srčiki politik Evropske unije. Ali menite, da bi Evropska unija morala imeti novo vlogo spravnice, tako da bi povečala svoj profil na uh, svetovnem odru. Gospa Ešton ima sedaj tri minute, da odgovori na vprašanje. Uh, uh, last... Hvala. Uh, kar se tiče Latinske Amerike, več je potrebno narediti, razmisliti moramo o tem, uh, kakšen naj bo nas odnos in tudi špansko predsedstvo ima tukaj velik interes. Eden izmed uh, Eh, razloga za to, da smo vzpostavili tesno sodelovanje z komisarjem za eh, razvoj, je tudi ta, da ne moremo vedno obravnavati vsake države posebej, ampak eh, pogosto se te države srečujejo v določenih regijah in potrebujemo regionalno strateški pristop. Kar se tiče gospodarstva napram človekovim pravicam, menim, da moramo tukaj izdelati strateški pristop. Človekove pravice so ključnega pomena, so sestavni del Evropske unije. Gospodarski odnosi pa so prav tako pomemben sestavni del naših odnosov z drugimi državami po svetu. Imamo lastne vrednote, stališča in želimo, da bi bila ta stališča jasna in prepoznana. Prav tako želimo omogočiti tudi tretjim državam, da prevzamejo te vrednote in zato moramo sodelovati. Kar se tiče tega, kar je povedal gospod Jeten Miki, pa naj povem naslednje. Mislim, da moramo razmišljati tako o izgradni miru, kakor tudi o ohranitvi miru. To je zelo pomembno tudi za ZN. Osredotočiti se moramo na to, kaj narediti, zato da bomo spodbujali in spoznali našo vlogo pri preprečevanju konfliktov. Naj vam povem samo en primer, ki sem se ga zavedala v razmišljanju po Kopenhagnu. Ko sem, o, ko sem razmišljala o stabilnosti po svetu, mi je postalo jasno, da bo veliko držav, ki bodo imele težave zaradi podnebnih sprememb in to predstavlja potencijalni kaos v teh državah. In to bi na to lahko eh, pripeljalo tudi do političnih konfliktov. Torej, razmisliti moramo o tem, kako lahko podpremo in spodbujamo stabilnost tudi na področju podnebnih sprememb. To je samo en primer tukaj imamo možnost izgradnje miru, možnost, da nudimo državam takšno pomoč, ki bo temeljila na naših vrednotah. Na ta način lahko tudi preprečimo konflikte, lahko pomagamo v ekonomskem smislu, v političnem smislu, če je to nujno potrebno tudi v vojaškem smislu, zato da bi lahko odpravili te konflikte. Če nam bo to uspelo, bomo izpolnili našo vlogo. Onorevole, onorevole Zala per un minuto. Kolega Zala, za eno minuto. Moja otaska tiež smeruje k ľudským pravom. Hvala lepa. Moje vprašanje ima prav tako praviti za človekovimi pravicami. Evropski parlament je eh, podelil nagrado Saharov ruske organizaciji Memorial. Osnovne ustavne pravice so bile ponovno kršene v Rusiji in eden izmed eh, predstavnikov memoriala je bil aretiran. Gospa Ashton, kako želite odpraviti dolgoročno neskladnost med vrednotami, na katerih je izgrajena Evropska unija in interesih, ki so prav tako pomembni za Evropsko unijo, naprimer energija, varnost eh, in Iran. Kako boste spravili te, ta protislovja? Ne želimo, da bi se Rusija oddaljila od vrednot Evropske unije, želimo, da bi se jim približala. Hvala. Kolega Žib, za eno minuto. Hvala lepa. Moje vprašanje se nanaša na odnose z vzhodom, zlasti na odnose z Rusijo in Belarus, Belorusijo. Zadnjič sem vam postavil vprašanje in uh, povedali ste, da boste odgovor podali kasneje. In sicer sem podal vprašanje v povezavi z Belorusijo. Človekove pravice tam niso spoštovane. Kako lahko poskrbimo za spremembe v Belorusiji? ali naj stavimo na eh, gospodarstvo ali na človekove pravice, kaj je v spredju z eh, našimi odnosi z vzhodnimi eh, sosedami. In podobno vprašanje imamo povezavi za Kubo. Ali boste sledili predlogu španskega predsedstva oziroma ali tukaj predvidevate drugačno rešitev? Kolega Svenco, za eno minuto. Eritreja har utveklas til en regelrett polistat. Eritreja je v tem avsenet... Gospa Ashton, zanima me, kakšno je vaše mnenje v zvezi z eh, tem, kar je Eritreja vzpostavila na področju policije. Ali Evropska unija Eritreji namenja kakšno pomoč? Kolikor vem, Eritreji namenjamo kar nekaj milijonov evrov, zato me zanima, gospa Ashton, ali boste izkoristili to dejstvo in od Eritreje zahtevali, da preuči situacijo na področju človekovih pravic v tej državi. Obstaja namreč ogromno novinarjev, ki so jih v Eritreji zaprli. Usoda teh novinarjev pa nam je neznana. Vsi pravijo, da je Eritreja majhna država, ampak gospa Ashton bi nam lahko morda povedali, Kako boste izkoristili to dejstvo, da namenjamo Eritreji finančna sredstva, zato da bi Eritreja odpravila te grozljive metode, ki jih uporablja? Gospa podpredsednica, na voljo imate tri minute, da podate odgovor. Um, Zala, in, in the... Gospod Zala, nisem vedela, da je nekdo bil aretiran. Eh, vprašujete, kaj bi jaz naredila. Mislim, da mora biti odgovor, kaj bi mi naredili. Želim nuditi podporo organizacijam, uh, katerim Evropski parlament pripisuje veliko pomembnost, eh, prav tako pa tudi uh, svet za zunanje zadeve. Moramo se vprašati, kakšna bo naša strategija za uh, prihodnost. Moramo nadaljevati z delom, kjer smo bili uspešni in odpraviti napake. Nimam jasnega odgovora tukaj, ampak eh, mislim, da je potrebno najti način, kako bomo lahko najbolj učinkoviti. Eh, potem naslednji govornik, prav imate, nisem vam odgovorila v povezavi za Belorusijo. Kakor veste, eh, bodo sedaj leta 2010 potekale volitve, prav tako pa tudi leta 2011 sedaj sem eh, izvedela veliko več o eh, Rusiji od našega zadnjega srečanja, vem za pogajanje o carinski uniji z Rusijo, vem, da smo začeli za temi pogovori junija v Pragi. Nisem še dobila ustrezne, ustreznih povratnih informacij, ki bi mi jasno pričala o tem, kaj je potrebno, eh, kako je potrebno tukaj napredovati. Prav tako moramo eh, upoštevati, da smo imeli ponovno uvedbo uh, vizumov in da potrebujemo tukaj liberalizacijo vizumskega režima. Prav tako je odvisno od tega, uh, kako bo postopala Rusija v povezavi z Carinsko unijo. Vse to so sestavni deli ki so pomembni za naš nadaljen odnos. Prav tako ste me vprašali o Kubi. Tukaj potrebujemo jasno politiko, enoglasno politiko in to je politika, ki jo izvajamo že 13 let. Vem, da nekatere države članice nedavno eh, skrbijo nedavne kršitve človekovih pravic. Uh, Vedno znova si moramo ogledati, ali lahko naredimo kaj več oziroma ali lahko spremenimo politiko, ki jo želimo zasledovati, zato da bomo kar se da učinkoviti. Imeli smo politiko zadnjih 13 let. Moramo se vprašati, ali je ta dovolj učinkovita, eh, ampak to mora biti enoglasna odločitev. Onorevole Kukan, umim. No, I'm sorry, I forgot, I forgot. Se upravičujem, še eno vprašanje sem pozabila. Še odgovor o Eritreji. Gospod Svensen, oprostite. Kar se tiče policije, tukaj ne poznam podrobnosti, ampak kar govorite o uporabi naših virov, jih moramo uporabiti zato, da bomo lahko jamčili človekove pravice, da se bomo lahko zavzemali za človekove pravice. Tukaj moramo poslati močno politično sporočilo, tudi gospodarsko sporočilo in pa tudi vojaški vidik je tukaj pomemben. Kukan, Peru... Kolega Kukan, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Dobar dan, gospa Ešton. Moje vprašanje se nanaša na Zahodni Balkan ta regija je zelo pomembna za prihodno širitev Evropske unije. Nakratko ste to omenili v svojem uvodu, pa tudi v odgovoru na vprašanje Jelka Kacina. Zanima me, kaj menite o tem, oziroma kaj menite o tem, kakšni bi bili uspešni ukrepi, kako bi vključili to regijo v Evropsko unijo tako da bi bil to prispevek k okrepljeni Evropi. Kakšen je, kakšna je realistična časovnica za zaključek procesa? In kako nameravate v tem primeru vključiti oziroma uporabiti službo za, delovan, za zunanje delovanje? Kolega Gualtieri, za eno minuto. Hvala lepa. Gospa Ashton, upravičeno ste med svoje prednostne naloge vključili tudi Somalijo. V Somaliji v tem trenutku potekajo zelo hudi spori, zlasti na mejah. Evropska unija namerava v Somalijo poslati tudi delegacijo, nameravamo tudi vzpostaviti usposabljanje za sile v Somaliji. Zanima me, kako bi se po vašem mnenju morala Evropska unija vključiti v reševanje konfliktov. Imamo tudi projekt Atalanta, v okviru katerega nadziramo ribolov v somalskih vodah. Ali nameravate kakorkoli nadzorovati tudi nezakonit ulov? Hvala. Replika per la viceprezidentka. Tri minute za odgovor, gospod podpredsednica. Um, in terms of. Uh, Prejela sem dve vprašanje. Je to res? Da, dobro. Samo da sem se prepričala. Kar se tiče Zahodnega Balkana. Izdelali smo oceno in ugotovili smo, da je prihodnost te regije v odnosih z Evropsko unijo in da mora ta regija dobiti priložnost, da postane del prihodnosti Evrope. Za nekatere, dežele, v, za nekatere države v tej regiji velja, da proces že poteka, da dialog poteka. Prej sem se osredotočala na Bosno. Bosna me najbolj skrbi in kako bomo kos vprašanjem, ki se tam pojavljajo potrebujemo širši dialog, da bi dosegli svoje cilje. 14 let je minilo od Daytonskega sporazuma in ključni igralci zlasti ZDA so zelo pomembni. Karl Bild je bil zelo pomemben eh, v dialogu z ZDA. Tu lahko veliko storimo. Raje bom govorila širše, kot pa bolj specifično. Kajti ta hip razmišljamo o tem, kako uspešni smo bili z dosedanjimi ukrepi in kaj bi lahko storili bolje. Ampak naj bom jasna, rezultat mora biti država, ki spoštuje etnične enote, ki ima močne e, odnose z Evropsko unijo in ki gospodarsko napreduje. In časovnico bomo morali še določiti. Ne moremo ostati tu, kjer smo sedaj politični položaj zahteva, da storimo korake naprej. Kako pa bomo to storili? O tem bomo še razmišljali. Seveda se pogovarjam z ključnimi osebami v regiji. In služba za zonanje delovanje bo igrala zelo pomembno vlogo pri razvoju dinamike in pa pri tem, da govorimo za enim glasom v tej regiji in pa da govorimo za enim glasom eh, tudi v kontekstu Turčije, Amerike in tako naprej. Kar se tiče Somalije, nezakonit eh, ribolov bom še preverila, tukaj ne moram veliko povedati. Treba je ugotoviti, kaj se je dogajalo. Zagotoviti moramo, da bodo sodni procesi učinkoviti Začela sem z dialogi v regiji, kako bi lahko izboljšali to možnost. Razmišljati, razmisliti moramo tudi o tem, kaj eh, lahko storimo tam na kopnem. In morda bi morali izvajati programe usposabljanja. Sedaj eh, teče eh, o tem razprava v odborih. La parola all'onorevole eh, Dartmouth per. Kolega Dartmouth za eno minuto. Baronica Ashton vi ste uh, bili ena, eden, ena štirih plačanih uslužbencev uh, eh, CND-ja. To izhaja iz vašega življenjepisa. Če bi vi takrat prevladali, vzhodna Evropa sedaj ne bi bila prosta oziroma svobodna. Kar se tiče vseh zunanje političnih vprašanj po drugi svetovni vojni je bila vaša sodba povsem zgrešena. Ali ste edit pjav komisije? Ničesar, prav ničesar ne obžalujem. Ali pa boste spremenili svoje mnenje in se formalno opravičili tistim ljudem, ki ste jih zavedli? La replika di due minuti. Za dve minuti dajem besedo visoki predstavnici. No, Prav, nič se ne eh, bojim odgovoriti na eh, vašo pripombo oziroma na vaše vprašanje. Čakala sem samo, če bo morda še kdo postavil kakšno dodatno vprašanje. Poanta demokracije je, da lahko govorimo o čemarkoli, ali ni to prekrasno. Poglejte, v Evropi imamo 27 držav članic, ki sodelujejo v Evropskem parlamentu in počnu ravno to. In eh, to je eno velikih vesel mojega življenja. Moje prejšnje zaposlitve so povsem jasne in so bile vedno javne. če si pogledate vse stvari, boste videli, da nisem nikoli skrivala tega, kar sem počela, nikoli se nisem sramovala tega, kar sem, kar sem bila mlada, sem menila, da moramo opustiti jedrsko orožje. Lahko spodkopujete to, kako sem to počela, to, da mojega cilja ne morete spodkopati. Nikoli nisem obiskala vzhodne Evrope, pa vendarle sem bila zelo strastna pri tem, da bi doživeli svobodno in združeno Evropo. In to smo tudi doživeli. Vse življenje sem podpirala enake vrednote in še vedno podpiram načela, na katerih temelji Evropski parlament. Šolc, per... Kolega Šolc, za eno minuto. Frau Kandidatin, Herr Vorsitzender. Gospa kandidatka, gospod predsednik. Vesel sem, da ste ohranili mladostniški polet, kar se tiče razoroževanja. Neširjenje jedrskega orožja je, kot ste dejali, vaša prioriteta. Danes smo že večkrat omenili vprašanje, kaj lahko storimo konkretnega na, v zvezi s tem, da ne bo konferenca v New Yorku doživela iste usode kot pa konferenca v Kopenhagnu. Kajti na ta način bomo izgubili zaupanje v politiki oziroma v politiko in ljudje se bodo od politike odvrnili. Zato mislim, da moramo zagotoviti državni sporazum oziroma sporazume državami. Tukaj gre za konferenco o preverjanju in kaj boste storili za to, da bo konferenca uspešna in kako boste preprečili pomankanje zaupanja v politiko. Govornik je prekinjen. Besedo dajem podpredsednici Ashton za dve minuti. Uh, Hvala lepa. <laughs> Vesela sem, da uh, vsi uh, člani tega parlamenta podpirajo neširjenje jedrskega orožja. Vsi si želimo, da bi uh, odpravili jedrsko orožje. Izjave ameriškega predsednika so zelo pomembne, kot sem dejala že prej. Ne vem še, kako bomo pristopili k konferenci. O tem moram razpravljati z državami članicami in, kot sem že dejala, potrebujemo jasen en glas. Velik pa je pomen te konference. Zakaj? na večstranski način moramo reševati to zadevo. Ne bi rekla, da je bila konferenca v Kopenhagnu popoln poraz. Nekaj dobrih stvari smo dobili in ko se bomo eh, obračali v preteklost, bomo videli, da je bil to pomemben korak. In seveda moramo delovati bolje kot v preteklosti. To je zelo težko, kadar gre za veliko število zainteresiranih strani, ki želijo delovati in že vnaprej treba opraviti veliko dela. Ne rečem, da tega nismo storili, ampak postati moramo še boljši. Začeti moramo prej za delom, kar se tiče konference. Želim znižati število tega orožja, ampak način, kako smo se tega lotili strateško, se mi zdi tudi uh, pomemben. Veliko vprašanje so države po svetu. Številne težave in problemi so, kar se tiče naprimer civilne rabe jedrske energije, pa tudi vprašanja varnosti. O tem bomo morali razmisliti pred konferenco. Honorevole Koval, per un minuto. Kolega Koval, za eno minuto. Mišljen s tem, obica, pa ni odpovič. E, Gospa podpredsednica. pred kratkim ste odgovorili na moje vprašanje in pa vprašanje gospoda Landsbergisa o severnem toku. Ali mislite, da je to odgovor za eh, probleme eh, Evrope o dobavi energije? Sedaj pa še nekaj o Gruziji. Ali mi lahko poveste kaj o ruskem odnosu do te države? Ali je tukaj kaj, kar ni normalno? Pred enim mesecem sem spraševal tudi po vašem odnosu s svetom. Ali smo lahko gotovi, da nas boste v prihodnje eh, poslance povabili na vrhe med Evropsko unijo in Rusijo? Replika perduje. Gospa podpredsednica, na voljo imate dve minuti postavili ste mi veliko vprašanj pred nekaj tedni. Mislim, da je bil to moj drugi dan eh, v tej službi. Torej, dovolite, da povem ta hip nekoliko več, kaj ti teče peti teden, kar se tiče Severnega toka. Vem, da v zvezi s tem obstaja eh, števil, obstajajo številna mnenja. Torej, pogledala sem si vse plinovode eh, v smislu energetske varnosti za seboj imam celo načrt. Ampak kot sem dejala že prej, potrebujemo diverziteto dobave in pa virov energije. To je zelo pomembno za prihodnost, to je ključno varnostno vprašanje. In komisar za energijo bo tu igral zelo pomembno vlogo, potem ko ga bo parlament potrdil. Evropska unija mora delovati kot unija, to je ključnega pomena. Zagotoviti moramo, da skupaj zagotavljamo energetsko varnost in da zagotovimo, da bo ljudem toplo. To je, oziroma to bo jedro tega, kar bomo počeli. To je moj pristop. Torej, komisar za energijo bo to še naprej razvijal, ampak to je zelo pomembno v smislu naših strateških odnosov, seveda z državami, kot je naprimer Rusija v prihodnosti. Nekaj smo že povedali o Ukrajini počakati moramo in videti, kdo bo zmagal na volitvah. Vesela sem, da je Ukrajina lahko plačala račune, to smo zelo tesno spremljali v zadnjih dneh in zaenkrat je vse v redu. VMF ta hip zelo tesno sodeluje z njimi oziroma IMF, eh, Menarni denarni sklad. Kar pa se tiče Gruzije, Naslednje srečanje je v, Ženevu, v Ženevi 28. Gospod Morel bo tudi tam. Igramo zelo pomembno ulogo. Mi smo edini predstavniki mednarodne skupnosti tam. Igramo zelo pomembno vlogo pri nadzoru in pa, kar se tiče internacionalizacije problema. Mi smo tam in pomembno je, da so v dialogu deležene vse strani. Torej, s tem moramo nadaljevati. Ženeva je zelo pomembna, kar se tiče razvoja v Gruziji. Seveda pa ima to tudi posledice za regijo in za Rusijo. In eh, to vprašanje moramo še naprej spremljati. Honorevole. Kolega Lunaček za eno minuto, oziroma kolegica. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa Ashton. Zagovarjali ste eh, stvari, ki so nam zelenim zelo pomembne. Dajali ste, da so eh, eh, človekove pravice zelo pomembne v gospodarskih in mednarodnih zadevah. Ampak dovolite, da izrazim sledeče. V moji politični skupini vlada razočaranje, kajti nič konkretnega niste povedali o svojih vizijah v zvezi s tem, kakšni so vaši osebni kriteriji in pa cilji za naslednja leta, zato da boste postali Evropska zunanja ministrica, ki jo želimo. Potrebujemo vodstvo. Ne želimo, da ste samo veleposlanica 27 erice. Želimo, da ste angažirana oseba za zunanjo politiko Evropske unije, ki se zauzema za mir in ki želi preprečevati konflikte. Kako želite to zagotoviti v naslednjih eh, letih? Katera so vaša merila in kateri so vaši osebni cilji? To še želim slišati. Po komentare per due minuti. Gospa Ashton, dve minuti imate za odgovor. Dve minuti. Kajti nekaj tega sem povedala že na začetku služba za zonanje delovanje. Pred očmi imam varnost in to pomeni varnost za velikim vojem. Evropa v svetu mora delati s tretjimi državami za zagotavljanje varnosti in sicer tukaj gre za gospodarsko varnost in pa za podnebno varnost. Gospodarska varnost pomeni sodelovanje komisarja za trgovino. Gre za razvoj, gre za to, da bodo države lahko rasle in da jim bo gospodarska rast omogočila izobraževanje otrok in pa podporo državljanom. Gre za priložnosti in pa za način, kako delamo ko vstopite v evropsko delegacijo ali pa na veleposlaništvo ali pa karkoli podobnega, morate doživeti občutek, da Evropska unija dela enotno in zastopa svoje vrednote in zagotavlja stabilnejši svet. Tukaj gre dejansko za preprečevanje konfliktov. Tukaj gre za priznavanje varnostnih vprašanj, pa naj gre tukaj za boj proti terorizmu ali eh, boj proti podnebnim spremembam. Tu so velika vprašanja tega sveta. Tu delamo skupaj s strateškimi partnerji. Ti včasih več prispevajo politično. Nedvomno, včasih gospodarsko prispevajo več, pogosto tudi vojaško. Ampak uspešni bomo, če bomo sodelovali. Torej, podpiramo prebivalstvo po celem svetu da bodo vsi ljudje lahko svobodni in da bodo živeli v tako odprtih družbah kot mi sami. Dve minuti pet sekund. Kolega Lambsdorff, eno minuto. Hvala lepa, približujemo se koncu. Bolje poznate svoje področje kot decembra in to pozdravljamo. Ampak o nečem moram žal razmišljati in to velja tudi za druge kolege. Mi želimo od vas več, kot vi želite od sebe. Želimo močno službo za zonanje zadeve. Želimo, da nas predstavljate v svetu. In to želimo uh, zagotoviti tudi tako, da se boste predstavljali tukaj v odboru, ampak to zavračate. Uh, noben poslanec ni prisoten v vaših oddelkih oziroma v službi za zunanje zadelovanje. Vi ste prva, ki boste prevzeli to službo, zato imate posebno odgovornost, kajti vi boste dali določen pečat tej službi. To pomeni, da morate biti zelo ambiciozni tudi v institucionalnih vprašanjih. Na četrti strani pisnih odgovorjih Na četrti strani vaših odgovorov govorite o evropskih vojaških eh, silah v Afganistanu. Nisem vedel, da jih imamo, ampak očitno ste za, tudi sam sem zelo za to, da jih bomo enkrat imeli v Afganistanu. Torej, dve minuti, signora. Gospa Ešten, dve minuti za odgovor. Poskušam odgovarjati na vprašanja v zvezi z odnosom službe za zunanje delovanje z drugimi. Ta Služba je zelo pomembna in pomembni so tudi viri. In uh, sosedska politika ostaja del službe za zunanje delovanje. Tukaj se nič ne spreminja. Pozitivno pa je, da ima, bomo imeli tudi komisarja, ki bo poskušal tu storiti več, kot bom jaz to zmogla in ki bo poskušal vključiti vse države v sosedstvo. Zanima me, se znam prednosti, eh, prednostnih nalog sa strani Evropskega parlamenta. Poskušam biti kolikor se le da ambiciozna, ampak v tej ambiciji poskušam biti tudi realistična. Realistična glede tega, kaj fizično lahko storim. Prečakovanja parlamenta, komisije in sveta so podobna. Poskušala bom voditi povsem novo službo, Poskušala bom združiti naše politične strukture in poskušala bom odgovoriti na najrazličnejše stvari, ki se dogajajo vsak dan. Vsaj zanimala se bom za vse stvari. To je velik izziv. Potrebujem veliko ljudi, ki bodo z menoj sodelovali. In zagotoviti moram, da bo z menoj komisija sodelovala 27 držav članic in Evropski parlament. In če bo to delovalo, potem bodo po celem svetu slišali samo en glas. V usmerjevalni skupini so ljudje, ki bodo opravljali delo. To, to niso visoke politični predstavniki, to so tisti, ki bodo morali zagotoviti finančne spremembe, o katerih bo govoril eh, parlament. To so tisti ljudje, ki opravljajo naloge, to niso ljudje, ki opravljajo strateško mišljenje. In prišla bom v parlament, preden bomo predložili predloge svetu. Sama sem že pojasnila svoje stališče. Žal mi je, da vas moram razočarati. Vem, da vas bom morala sem in tja razočarati. Vem, da bomo sem in tja razmišljali v različni smeri. To da. Želim, da eh, resnično vsi razumemo moč sodelovanja. Minuto. Kolega Severin, za eno minuto. If, uh, follow... Gospa visoka predstavnica. To sem in spremljam to predstavitev ne zato, da bi preveril vaše znanje o različnih temah, ampak zato, da bi razumel, v kateri smeri bi lahko še naprej sodelovali. Ali se strinjate z menoj, če rečem, da v naših zunanjih odnosih moramo uh, biti odzivni, ampak moramo biti tudi aktivni in akcija potrebuje vizijo in vizija potrebuje jasne cilje in jasni cili zahtevajo posem jasno zavedanje naših vrednot in pa naše geopolitične identitete. Torej, če se z menoj strinjate v zvezi s tem, ali ste pripravljeni sodelovati z nami, zato da bomo oblikovali to vizijo, preden se iz tega razvijajo tudi politike. Tako da bomo delali vnaprej, ne samo retrospektivno. Dve minuti per la replika. Dve minuti imate na voljo za odgovor, gospod podpredsednica. Um, yes. Da. Končno sem dobil zelo jasen odgovor. To sem želel dokazati, da znate jasno odgovarjati. Naj povem, da skušam biti konstruktivna. Naj povem pa tudi to, da so včasih vprašanja zastavljena na tak način, da je ne mogoče reči izključno da ali ne. Vsi ste politiki, zato namenoma zastavljate to vrstno vprašanje. In sama točno vem, kdaj me skušate nekako stisniti v kot, da bi rekla na odgovor bodi si da, bodi si ne. Ampak naj nekoliko še razmišljam v tej smeri, ker imam čas. Ta parlament je zelo pomemben in pripada vsem nam upam, da se bo tudi predsednik odbora za trgovino strinjal z menoj, ko pravim, da je tudi parlament dolžen odigrati svojo vlogo na odgovoren način. Sama bom storila vse za to, da tudi sama odpravim svoje naloge odgovorno. Nekatere izmed vas sem danes razočarala. To se bo verjetno še kdaj zgodilo. Dejstvo pa je, da bom skušala zagotoviti čim bolj učinkovito sodelovanje med vsemi institucijami. Sama si resnično prizadevam za to, da bi dobro sodelovali. Politična volja obstaja. Vi ste demokratično izvoljeni, sama nisem demokratično izvoljena, kar pomeni, da sem odgovorna vam. Vi igrate v naši družbi svojo vlogo, ki jo tudi v celoti spoštujem. Honorevole Preda, per un minuto. Kolega Preda, za eno minuto. Ja, Hvala lepa, gospod predsednik, gospa komisarka, v imenu skupine EPP vam lahko povem po posvetovanju, da veliko bolj cenimo vaš današnji nastop kot tisti decembra lani. Veseli smo, da se strinjate s predlagano razrešnico, s predlaganim proračunskim nadzorom strani parlamenta. Prosim vas, da še enkrat zelo jasno to izrazite, zato da bo to tudi izraženo v sklepih našega današnjega zaslišanja. Nekoliko sem razočaran nad možnim zaslišanjem posameznikov, ki bodo odgovorni za posamezna področja v okviru Evropske službe za zonanje delovanje. Mislim, da je nekaj popolnoma običajnega, da zahtevamo sodelovanje tudi z vašimi sodelavci. Na koncu pa še eno vprašanje, če mi dovolite gre za sodelovanje med vami in nami. V prihodnih tednih bi radi od vas slišali, kako nameravate v svoje delo vključiti tudi Evropski parlament. Predvsem nas zanima, kako nas boste vključili v pripravljalno delo za vzpostavitev Evropske službe za zonanje delovanje. Še preden je, oziroma še preden bo uradno objavljen tudi predlog sveta. Hvala. Dan, ci abbiamo za zaključek naj povem še to, da je gospa Ashton danes z nami lahko do 16. ure, zato je kar dajem besedo, da odgovori na vprašanje gospoda Preda in tudi morda še na kakšno drugo vprašanje. Hvala lepa. Gospod Preda, najlepša hvala za prijazne besede. V zvezi z razrešnico sem že povedala, da sem pripravljena nositi svojo odgovornost, tako kot je zapisana v pogodbi. Storila bom vse, kar od mene pričakujete v zvezi s tem, tako da mi prosim napišite, kaj bi pravzaprav radi od mene. Rekla sem že, da želim, da bi parlament bolj sodeloval v našem delu, kolikor vem, imamo na voljo že en predlog, o katerem bomo začeli razpravljati marca. Gre tudi za to, ali bomo vključili v delo tudi nacionalne poslance ali ne. Sama sem vam na razpolago. Svet mora odločitev sprejeti aprila, kar pomeni, da smo časovno precej omejeni. Gotoviti morate, kaj je za vas najbolj primerno. Svoj predlog posredujete nam, potem bomo mi podali svoj odgovor v zvezi s tem. Upam pa, da bomo našli ustrezen datum za to, da rešimo ta vprašanja. Eh, če želite morda podati še sklepno misel v zvezi z današnjim zaslišanjem, gospa Ešton, imate sedaj možnost, da to storite. Še vedno sem tu. Več stvari bi rada storila. Najprej bi se seveda rada zahvalila vsem tistim, ki so zastavili vprašanje. Čisto vsakemu posamezniku bi se rada zahvalila za zastavljeno vprašanje. Zame je bistvenega pomena to, da ste imeli na današnjem zaslišanju možnost zastaviti vsa vprašanja, ki ste jih želeli. Morda niste dobili vseh odgovorov, ki ste jih pričakovali, ampak storila sem vse za to, da bi vam odgovorila na vprašanja. Drugič, želim še enkrat podariti svojo zavezo Evropskemu parlamentu. Sama sem v letu, ko sem delovala kot komisarka, pokazala, da sem pripravljena nositi svojo odgovornost, da sem pripravljena biti odgovorna parlamentu, pri tem pa bomo upoštevali tudi seveda časovne omejitve. Tretjič, predsednik komisije je zastavil pristop, ki predvideva sodelovanje z vsemi komisarji. Mislim, da je to bistvenega pomena, ker gre namreč, kot se reka, za sodelovanje med vsemi komisarji. Sama sem pripravljena tesno sodelovati z ostalimi komisarji. Četrtič, zavedam se, da je pomembno sodelovati s svetom 27 zunanih ministrov ima ogromno izkušenj. Sama z njimi nameravam tesno sodelovati tudi zato, ker želim, da mi pomagajo pri upravljanju svojega dela. Prav tako želim, da oni zastopajo tisto, kar mi počnemo drugot po svetu. Morda se vam bo zdelo nenavadno, ampak res se veselim naslednje priložnosti, da se pogovorim z vami. Z dialogom je treba nadaljevati. Bolj, ko bom vedela, kaj od mene pričakujete, kaj vas zanima, bolje bomo lahko delali. Vidite pa tudi, da se lahko vedno obrnete na mene in se z mano pogovorite o stvarih, ki vas skrbijo, ki vas starejo, bodi si preko političnih skupin ali kako drugače. Moja vrata so vedno odprta. Najlepša hvala za čas, ki ste mi ga danes namenili. Vem, da ste morali vložiti predvsej prizadevan, da ste v tem slabem vremenu prišli na današnje zaslišanje. Mislim pa, da je bilo zaslišanje res koristno za vse.